So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Plätze einzunehmen. Kolleginnen und Kollegen, prosim, da se usedete na svoja mesta. Čaka nas zelo poln dnevni red. Zjutraj smo zaključili z sestankom koordinatorjev. To je tudi zadnja uradna seja odbora v tem mandatu. Sprejeli bomo dnevni red za spremembo pri točki 11. Gre za preprečevanje in obladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Pavel Pok in pa tehnična izvedba kjotskega protokola. Tukaj uh, smo pri teh poročilih dosegli dogovor v zadnji minuti, tako rekoč. Če se kolegi strinjate, bomo potem ti dve poročili uvrstili na dnevni red. Najprej napoved glede tolmačenja. Imamo vse jezike razen estonščine in malteščine. Drugo sporočilo predsednika potekali so trialogi. Najprej o Kyoto 2 gre za tehnično izvedbo. V ponedeljek zvečer smo dosegli dogovor z eh, grškim predsedstvom. In eh, to je bil pomemben dosežek, kajti v Parizu bo leta 2015 potekala podnebna konferenca in tudi to bo sestavni del pogajanj. Točka 4. Imamo zapisnike sej 30. januarja, 17. februarja, 20. februarja, 6. marca in 10. marca. Ima kdo kakšno pripombo v zvezi s temi zapisniki? Ne. Potem so zapisniki sprejeti. Sedaj pa točka 4 na dnevnem redu pravi predsednik. Vesel sem, da je z nami Hans Briniks, izvršni direktor Evropske agencije za okolje. Danes bo poročal o tem, kako izgleda večletni finančni okvir te agencije. Jaz vsem priporočam, da ohranjajo tesne stike z Agencijo za okolje, to svetujem tudi novim kolegom. Agencija ima veliko znanja, ki je potrebno za naše vsakodnevno delo. E, jaz sem si na, zadal to nalogo v zadnjih treh letih. V parlamentu smo se redno srečevali z predstavniki agencij vsakega pol leta. Agencije so neodvisni organi, niso samo nekakšne službe komisije, to so neodvisni orga, organi in zato so to pravi dragulji, ki lahko zelo obogatijo naše delo. E, no, eh, ne bom več govoril, ampak bom dal besedo kar Hansom Bruniksom, ki bo predstavil, kaj se bo zgodilo v obdobju med leti 2014 in 2018. Izvolite besedo. Hvala lepa za te uvodne besede. Z veseljem bom predstavil delovni program za naslednjih pet let. Na zadnje sem se z vami srečal, ko sem bil še v postopku izbire. Eh, zato mi je veselje, da danes lahko tukaj govorim kot izvršni direktor. Naš eh, upravni odbor je sprejel delovni program za naslednjih pet let. Upravni odbor vsebuje predstavnike iz držav članic, iz Evropske komisije in pa iz Evropskega parlamenta. Gre za eh, dokument, ki je že bil sprejet, sedaj smo v tretjem mesecu izvajanja. Nekateri bistveni elementi delovnega načrta so naslednji. Skušali smo Eh, se skupaj nekako uskladiti z glavnimi političnimi prednostnimi nalogami institucij tukaj v Bruslu. To je bistvenega pomena za naše delo. Prav tako pa upoštevamo tudi dolgoročno agendo, eh, zlasti ko gre za podnebje in okolje. Torej, nekako želimo uravnotežiti izvajanje politike in pa dolgoročne izglede, ki se, iz, ki se odražajo tudi v prednostnih političnih nalogah tukaj v Bruslu. Vse to skušamo nekako uskladiti v naši agenciji v Kopenhagnu. Naše poslanstvo je v naslednjih petih letih ostalo nespremenjeno, še vedno bomo skušali na kar še da zanesljiv, sodoben, hiter način eh, predati informacije eh, javnosti in institucijam, zakaj to počnemo, želimo izboljšati okolje in podpriti trajnostni razvoj. Naš petletni delovni program smo v veliki meri uskladili z eh, tem razvijajočim se okvirom politik. Mi smo vključeni v nekatere tematske politike, še naprej bomo nadzorovali in pa poročali o izvajanju teh eh, tematskih politik. Poleg tega eh, zelo resno jemljamo tudi agendo za leto 2020, to se nekako že spreminja v agendo za leto 2030. Tukaj gre za veliko več kot zgolj za podnebje in za okolje. Um, ampak mi želimo k temu prispevati predvsem z vidika okolja in podnebja. to, da so vizije za leto 2050 vključene v bistvene politične dokumente, je neka inovacija. Te vizije lahko strnemo v naslednje. Gre za nizkooglično družbo, ki bo eh, ekološka in ki bo imela visoko stopnjo učinkovitosti gospodarjanja z naravnimi virji. To so predpostavke za naše vizije. Kaj so ključne točke v našem petletnem programu? Najprej želimo biti glavni vir znanja na evropski ravni, želimo poročati o izvajanju politik na evropski in na nacionalni ravni. Osredotočamo se torej na izvajanje in to jemljemo zelo resno. Poleg tega želimo biti vodilni center znanja, odličnosti, ki je potreben za eh, današnji čas. Vedno znova se omenja, da obstajajo vrzeli na področju znanja in pravzaprav se sedmi okvir um, osredotoča na odpravljanje vrzeli v znanju. Mi želimo biti vodilni organ na evropski ravni, ko gre za razpračevanje znanja, veščin. To bomo naredili za pomočjo omrežja IONET. Uh, to je omrežje, ki smo ga vzpostavili skupaj z sosednjimi državami in je bistvenega pomena za naše delovanje. Uh, No, ehm, ta pristop, da okolje in pa podnebje vključujemo v dolgoročno agendo, je v skladu z našimi vodilnimi ocenami, ki jih pripravljamo že od leta 1995, e SOSR. Ehm, tukaj gre za analizo problemov in pa za odzive leta 2015 bomo končali delo v zvezi s tem, torej do konca letošnjega koledarskega leta, zato da bomo pripravljeni na novo institucionalno sestavo tukaj v Bruslju po uh, volilnem premoru, uh, ko bodo torej pripravljene prednostne naloge in politike leta 2015 želimo uh, biti pripravljeni na to, da bomo lahko takoj začeli sodelovati z državami, članicami, z osednjimi državami in pa z vsemi institucijami. E SOR 2015 bo zazrt v prihodnost. To je tudi v skladu za našo agendo. Naslov sedmega okvira je takšen, da moramo resno jemati tudi naše omejitve, ko gre za energijo, za mobilnost, za podnebje, za okolje. To bodo glavni družbeni sistemi, ki bodo določali vpliv na podnebje in na okolje vse razvoj, ki ga tam spremljamo, se pravi zelena agenda, socialni razvoj, vse to bo moralo, eh, pri vsem tem bomo morali upoštevati omejitve tega ekosistema in s tem se bomo ukvarjali v naslednjem petletnem obdobju. Seveda eh, gradimo tudi na dveh desetletjih eh, naložb. Marca leta 2013 smo dobili neodvisno oceno, koji. In uh, ocena je povedala, da je naša agencija še vedno najbolj neodvisna in objektivna agencija, ko gre za pripravo informacij o okolju v Evropski uniji. Naš program se osredotoča na štiri strateška, pod, strateška področja. Tako bom se govoril o njih. Te, ta strateška področja področja je treba zastaviti v določen okvir. Na ta način bomo nekako sklenili krok naših politik. Ne gre samo za ocenjevanje, za analizo, za izvajanje politik. V naslednjih letih lahko prispevamo tudi k identifikaciji težav v zastavljanju teh eh, vprašanj v okvir. Tudi to je bistvenega pomena za našo dolgoročno agendo. Pa gre tudi za identifikacijo političnih ukrepov, na ta način lahko prispevamo k razvoju eh, ustreznih politik, k temu lahko prispeva vse znanje, ki ga pridobivamo za delom naše agencije. Strateški cilji. Želimo izboljšati vsebino, dostopnost in pa uporabo evropskih okoljskih informacij k nekemu širokemu svežnju dodamo vedno nove informacije, gre torej za povečan obseg, gre pa tudi za povečano kakovost teh informacij, gre za bolj integrirane in sistematične informacije. Eh, vse skupaj vključujemo v razno razne um, eh, IKT in pa druge forume. No, uh, ukvarjamo se z, teža, z vprašanji, ki nas spremljajo že dolgo, pa tudi, z, pa tudi nove zadeve se pojavljajo in še naprej bomo kakovostno poročali o teh novih okoljskih temah. Tukaj lahko vidite devet tem, ki bodo prednostna naloga v našem uh, naslednjem delovnem programu. Prva tema. Eh, onesnaženje zraka, promet in hrup, potem industrijsko onesnaževanje, eh, prilagajanje podnebnim spremembam, energija, potem eh, vpliv podnebnih sprememb, ranljivost, prilagoditev, upravljanje z vodami, viri in ekosistemi, pomorsk politika in pa obalna, obalno in upravljanje, upravljanje ribištva, bio raznolikost, potem uh, uporaba urbanega in podeželskega prostora, tudi to je vedno bolj pomembno pri naših politikah in pa še odpadki in pa materialni viri. Tukaj podarjamo dejstvo, da bodo ti materialni viri verjetno glavni vir naše agende za naravne vire. Gre za več kot zgolj uh, zbiranja in upravljanja z odpadki na zastojen način. Kaj želimo doseči do leta 2018? Želimo um, um, medljive ugotovitve, potem prispevek k, poroča, k procesu poročanja znotraj evropskih postopkov komitologije in pa izboljšana komunikacija. Še drugo strateško področje Tukaj gre bolj za oceno sistemskih izzivov. V zadnjih desetih do petnajstih letih se, uh, smo izboljšali uh, sinergije, politično koherenco. To ni samo v interesu sistematizacije politike, ampak uh, je to v skladu tudi z našimi cilji na področju koherentnosti naših politik želimo opozarjati na nove zadeve, ki se, ki se pojavljajo v zvezi s tem, zbiramo znanje in analize, zato bo, da bomo lahko tukaj ocenili napredek pri najpomembnejših prehodnih obdobjih. Tukaj si lahko gledate graf, ki ga pogosto uporabimo, ko govorimo o prehodih. Ideja je naslednja, če imaš eh, pravilno politiko, se lahko premakneš iz eh, manj trajnostnega stanja na bolj trajnostno stanje. To je glavni pogled na to. Obstajajo pa tudi druge možnosti. Ampak zato potrebujemo ustrezno znanje in uh, analize. Uh, Druge možnosti nas lahko ovirajo. Veliko denarja bi lahko v Evropi porabile za to, da bi se še bolj nekako zapletli v sisteme, ki jih imamo danes, ko gre za mobilnost, energijo, oskrbo s prehrano. Eh, v letu 2020 bi lahko bili veseli, češ da dosegamo cilje, ampak eh, to lahko naredimo bodi, bodi si na zaprt način ali pa na takšen način, da so ti pristopi usmerjeni v prihodnost. E, želimo se izogniti razno raznim zaostankom, kjer bi se v Evropi odločili za določene možnosti in politike, potem pa bi čez nekaj let ugotovili, da te možnosti in poti pravzaprav ne prinašajo željenih rezultatov, da pravzaprav prihaja do, zaostank, do zaostankov. Eh, takšnemu zrušenju sistema se moramo izogniti. Tukaj se prav gotovo vsi strinjate. Potem še ocena eh, sistemskih izzivov. Tukaj si bomo ogledali eh, gospodarstvo, ki je gospodarno z viri, z okoljem. Ehm, tukaj sodelujemo tudi z drugimi institucijami, potem nadaljevali bomo tudi z našim delom na področju okolja, človekovega zdravja in dobrega počutja. Tukaj se bomo ukvarjali z vplivom kemikalij na zdravje. Sodelovali bomo z JRC, ko gre za okoljsko agendo zdravja. Verjetno veste, da Evropa svojo politiko pripravlja oziroma oblikuje na vedno bolj globalen način, zato je pomembna tudi ocena megatrendov in pa prihodnih obdobij. Vse skupaj bomo potem vključili v SOER 15 in 2020. Ko bomo nadaljevali naše delo od leta 2014 do 2018, bomo še, seveda morali um, oceniti tudi sedmi TFP. V naslednjih letih bomo še naprej prispevali k tej vaji. Kakšni so dosežki? Um, hitro, hitri rezultati za SOER 15, to stalno spremljamo, gre za kompleksen proces interakcije tudi z našim upravnim odborom in pa z državami članicami. Še naprej bomo pripravljali letna poročila eh, kazalnikov in pripravljamo tudi tako imenovano SOE eh, platformo, kjer bomo objavljali posodobljene informacije o stanju okolja v Evropi. Tam vam bodo na voljo uh, vse najsodobnejše informacije, tudi javnosti bodo te na voljo in eh, še naprej bomo nadaljevali z sedmem EAP. Ehm, naš cilj je, da bi vzpostavili mm, omrežja znanja, so ustvarjanja, eh, izmenjave, izkušenj, mi imamo že 20 let um, strokovnih izkušenj na področju okolja. Mislim, da imamo najbolj solidno znanje na svetu, največ izkušenj, vendar pa moramo biti tudi skromni, veliko dela nas čaka in tega ne smemo eh, opraviti izolirano, izolirano ampak v sodelovanju z drugimi akteri. Kako se bomo tega lotili? Uh, Pomagal nam bo, pomagalo nam bo omrežje Ionit, sodelovali bomo tudi z uh, eh, sekretarjatom Evropske, uh, za, eh, Evropskim sekretarjatom za zaščito okolja. Um, želimo izmenjavati znanje, dobro sodelujemo tudi z šestimi državami Zahodnega Balkana. Tukaj je bistvenega pomena zlasti komunikacija. In tukaj ne govorim o PR komunikaciji, gre za vprašanje, kako želimo sodelovati z našimi partnerji. Potem pomembno je tudi upravljanje za kakovostjo in informacijami, to je bistvenega pomena. Trenutno pripravljamo pripravljamo dogovor o storitvah Kopernikus. Eh, v naslednjih letih se bomo ukvarjali tudi z okoljskimi storitvami za ta program. Vse to je povezano z tem eh, osrednjim procesom IONET. Eh, na posnetku lahko vidite tudi povezavo z eh, obzorjem za leto 2020, z raziskavami. Tukaj smo vzpostavili dobre odnose z, z RTD, kako lahko dosežemo, kako lahko kar najbolje izkoristimo investicije v raziskave v naslednjih letih. Na ta način bomo dobili boljše podatke, boljše informacije, lahko bomo bolje pripravili kazalnike, bolje pripravili naše ocene in na koncu ukrepili to bazo znanja, ki ga bomo potrebovali za naše dolgoročne agende v Evropi. Ko gre za soustvarjanje, deljenje in uporabo znanja, tukaj želimo okrepiti omrežje EONET, želimo Eh, meriti aktivno udeležbo v tem omrežju. Na, za ta namen bomo imeli na voljo tudi splet, informacije na spletu in ocenili bomo tudi vpliv tega omrežja. Še četrto strateško področje, to je morda najmanj zanimivo za outsiderje, gre za upravljanje naše agencije. Tukaj je naš cilj preprost, zelo preprost. Želimo doseči odličnost pri izvajanju našega delovnega programa. Veliko pozornosti posvečamo upravljanju, managementu, eh, tudi administraciji in pa seveda temu, da spoštujemo vsa pravila, ki veljajo za nas kot agencijo. Eh, želimo pripraviti delovni program in pa želimo si pozitivnega rezultata na koncu naslednjega petletnega obdobja. Naj zaključim. Mi si želimo v našem delu povezati te tri časovne horizonte ki sem jih omenil na začetku govora. Še stalno bomo spremljali izvajanje skupnostnega prava. Če želimo vse skupaj eh, povezati, vse skupaj pa želimo povezati tudi z agendo za 2020-2030 in tudi za agendo za leto 2050. To bo zahtevalo veliko eh, inovacij na področju ustvarjanja znanja, zato vzpostavljamo povezave z drugimi akterji na tem področju. Um, Razumemo, da Evropa to počne v svetu, ki se hitro spreminja in to moramo upoštevati tudi pri naših, eh, pri naših analizah, pa tudi pri omrežjih, ki jih vzpostavljamo. Zavedati se moramo, da stopamo v petletno obdobje, ki ga bodo spremljale omejitve na področju virov in osebja. To pomeni, da moramo okrepiti naše glavne naloge, osrednje naloge. Te so zelo razvidno tudi v našem petletnem delovnem programu, ki ga mimo grede lahko dobite ob vhodu v dvorano. Eh, se pravi, spremljajo nas bodo omejitve na področju proračuna in uh, osebja. No, uh, en način, kako se s tem soočiti, je, da. Uh, se žalosten sedeš v kot in uh, jadikuješ nad tem, ampak mi se nismo uh, odločili za to, mi smo se odločili, da bomo izbrali pozitiven pristop, na ta način bomo ostali motivirani kot agencija in na ta način bomo lahko um, pridobili znanje, ki bo na to spodbudilo tudi, politik, tudi ustrezne politike. Uh, Seveda sem vam na voljo za vprašanja in odgovore in zahvaljujem se vam za možnost, da sem vam, da sem vam predstavil naš delovni program. Hvala lepa, gospod Bjurnik, za vašo predstavitev. Nekaj se vas je javilo k besedi, ampak še predtem bi želel dati. Uh, besedo naši kontaktni osebi, ki se ji ob tem zahvaljujem oziroma se mu zahvaljujem tudi za delo, ki ga je dosedaj opravljal. Uh, torej Jan uh, eh, Gerbrandi je tisti, ki stalno vzdržuje stike z agencijo in zato se mu želim prisrčno zahvaliti. Hvala lepa, gospod predsednik. Vesel sem bil, da sem bil lahko v zadnjih letih kontaktna oseba za Evropsko agencijo za okolje. Na ta način sem eh, lahko eh, bil v stalem stiku z eh, znanjem in tega sem lahko predajal tudi drugem. Imam nekaj vprašanj ob, ob predstavitvi tega programa. Najprej se gospodu Bjurniksu zahvaljujem za predstavitev delovnega programa. No, moje prvo vprašanje pa se nanaša na proračun. Vi ste omenili um, omejitev bi proračunu v naslednjih nekaj letih. Nasplošno je za vsako vladno institucijo dobro, da mora biti vsake toliko prisiljena v to, da je bolj pozorna, bolj skrbna pri proračunu. Ali, vseeno pa vas sprašujem, ali imate občutek, da v naslednjih letih morda ne boste imeli dovolj denarja, da bi na nekaterih področjih izvali naloge, ki smo vam jih naložili kot so zakonodajalec. Pravi, moje vprašanje je, ali boste imeli dovolj denarja za te velike naloge, s katerimi se boste soočali v naslednjih petih letih. Moje naslednje vprašanje, eh, komentar in morda celo predlog za naš odbor je naslednji. Kako bi lahko bolje izkoristili znanje, ki ga ima vaša agencija in pa celotno omrežje, ki je s tem povezano. Ko govorimo o raziskavah in razvoju v Evropski uniji, pogosto pravimo, da um, razvijamo veliko znanja, ampak včasih je problem v tem, da podjetja tega znanja ne uporabijo oziroma se sploh ne zavedajo obstoja vsega tega znanja. Uh, občutek imam, da imamo podoben problem tukaj, tudi tukaj v parlamentu sem kot poročevalec pripravil predstavitve o biotski raznovrstnosti in o energetski učinkovitosti. Na ta način sem zbral veliko sogovornikov in to je bilo zelo koristno um, moje vprašanje vam in pra sekretarjatu našega odbora je naslednje. Kako bi lahko bolje uporabili znanje, ki je na voljo v vaši agenciji v Kopenhagnu? Mislim, da bi lahko imeli od tega znanja še veliko večje koristi. Morda bi se lahko usedli skupaj in uh, tako bi lahko našli način, kako to bolje organizirati. Um, vprašanje, kako izkoristiti znanje, se nanaša tudi na Evropsko komisijo. Imate zelo dobre odnose z generalnim direktoratom za okolje, za podnebje, ampak če preberem vaš članek na spletni strani Evropske agencije za okolje, ta govori o sistemskih. Uh, izzivih in uh, o tem, da bi morali poskrbeti za zelenitev ne samo nekaterih področjih, ampak celotnega gospodarstva. To je prav gotovo naš največji izziv. Kako bi lahko v zvezi s tem dvignili osveščanje v generalnem direktoratu za podjetništvo? Dobro, lahko se na to osredotočamo v generalnih direktoratih za okolje, za podnebje, za energijo, ampak uh, Eh, podjetja so tista, ki morajo prispevati k temu, da bo naše gospodarstvo postalo bolj zeleno. Torej, kako lahko tudi tukaj bolje uporabimo znanje vas in pa vašega omrežja. Potem naslednja točka. Vi se osredotočate na izvajanje, to je dobro, to je bil tudi glavni cilj komisarja Potočnika, ko je začel s svojim delom pred nekaj leti. Tukaj še vedno obstaja velik problem v Evropski uniji. Države članice uh, zaostajajo pri izvajanju in občutek imam, da jim je mar še manj, kot jim je bilo pred nekaj leti. Uh, se pravi, problem se tukaj ne manjša, ampak se veča. Moje vprašanje je naslednje. Mi smo razpravljali o možnosti, da bi imeli evropske inšpekcije za izvajanje evropske zakonodaje, tudi ko gre za okoljsko zakonodajo. Uh, to vprašanje je izredno občutljivo, zlasti sedaj v eh, času, ko se krepijo proti evropske sile. Ali mislite, da bi vaša agencija lahko tukaj odigrala uh, določeno vlogo? Uh, komisija je tukaj zelo zadržana, ko gre za inšpekcije za izvajanje evropske zakonodaje. Ali mislite, da bi vaša agencija lahko tukaj odigrala kakšno vlogo? In pa še zadnje vprašanje v zvezi z učinkovitostjo virov. Uh, Zelo sem vam hvaležen za to, kar ste zapisali v delovnem programu o učinkovitosti virov. Eh, tukaj imate zelo ambiciozne načrte, ko gre za razvoj kazalnikov in pa ciljev. Mene pa tukaj skrbi predvsem časovnica. V naslednjih letih bi naj uh, pripravili nove raziskave, o, nove cilje uh, v parlamentu in pa v komisiji smo pri, plat, v platformi za učinkovitost virov se o tem pogovarjali tudi z komisarjem Potočnikom, ki je za to pristojen. Ali mislite, da bi lahko pospešili ta postopek? Um, oziroma, ali bi lahko ta postopek pospešili vi tako, da ne boste svojih uh, cilje objavili šele potem, ko bodo razprave tukaj v Bruslu že zaključene. Hvala lepa. Gospoda Gerbrandija smo pooblastili za to, da je v stiku z direktori agencije. Na no, naslednjem eh, sklicu parlamenta bomo pripravili tudi predstavitev oziroma srečanje z direktori agencije. Eh, ti bodo govorili o tem, kaj agencije lahko ponudijo, kaj ne morejo z strani parlamenta vidim tukaj še veliko manevrskega prostora, v agencijah obstaja uh, veliko znanja in no, od tega lahko imamo mi veliko koristi. Ko gre za učinkovitost virov, so se koordinatorji odločili, da bodo poslali pismo komisiji, predsedniku Barozu, Eh, opozorili bomo na to, da želimo, da ta, tom, da ta tema stopi v ospredje in da na tem področju še kaj pričakujemo od komisije. Komisija je veliko govorila o tem, ampak um, v zadnjem letu ali leto in pol pa tukaj vlada precejšen molk in to je nespremljivo. Hvala lepa. Sedaj pa še Ludo Holzbeck iz upravnega odbora dajem mu, izkoristim mu to priložnost, zato da mu dam besedo. Izvolite, gospod Holcbek. Hvala, predsednik. Sem eden izmed štirih predstavnikov v tem odboru v sodelovanju z agencijo in moram reči, da nima kakšnih obsežnih pripomp. Ta agencija v Kibahavnu je še vedno res vrhunska agencija, najboljša na tem področju mislim, da ima poročilo zelo visoko znanstveno vrednost. Izvršnemu direktorju bi čestitev za zelo dober način delovanja v času njegove aktivnosti. Na splošno smo zelo zadovoljni s tem, kar počnejo. Imam pa dve krajše pripombe. Vemo, kakšne so proračunske omejitve, vemo, nekatere stvari se krčijo, in potem je pač treba se odločiti za eno ali pa drugo postavko. In tukaj nekaj obžalujem. Namreč delo znanstvenega odbora je bilo očitno postavljeno nekoliko na stranski tir. To mislim, da je zelo pomembno delo za vse, ne samo za agencijo, ampak tudi za parlament. Ta znanstveni odbor je odličen izbor evropskih znanstvenikov. In mislim, da morajo praviti svoje delo, to jim mora biti omogočeno, kajti če ne bodo zadosti delovali, potem pač ne bodo več mogli obstajati. Oziroma ne bo nobenega smisla za to. Treba gotoviti, katere teme so nove, najbolj relevantne teme. Treba je določiti prave prioritete in potem je treba gotoviti, kaj je potrebno doseči. In znanstveni odbor je ravno pri tem lahko zelo pomemben. Potrebujemo ta odbor tukaj bi govorili o biogorivih in pa o sistemu zgodnega opozarjanja, torej če ne bi bilo tega znanstvenega odbora, parlament oziroma EU sploh nikoli ne bi govorila o tej temi, vsaj ne tako poklopljeno in vsaj ne tako žurirano. Mislim, da je zelo pomembno, da omogočimo znanstvenemu odboru, da opravlja svoje delo. Potem pa še nekoliko bolj kočljiva točka. Mislim, da moramo še vedno razmisliti o tem, kako ne bi Ionet bolj učinkovito deloval. Videl sem nekatere delavnice v zvezi z ionetom in na nekaterih pravzaprav nismo slišali ravno ne vem koliko idej. To je res obšalovane vredno. Moramo razmisliti o tem, ali tam delujo pravi ljudje ali ne in mislim, da moramo misliti še globljo v prihodnost. Morda bi lahko imeli ionet v Bruslu, tako da bi tudi predstavniki Evropskega parlamenta tam sodelovali kot eh, opazovalci in tudi druge evropske institucije bi bile bliže temu centru. To je vse z moje strani. Hvala. Vielen Dank, Herr Holzbeck. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch die Koordinatoren, das ist ja so üblich, noch zu. Hvala lepa. Sedaj bomo dali besedo še koordinatorjem, potem bo dobil besedo gospod Bruniks in potem še ostali kolegi. Richard Zeber. Hvala lepa za vašo predstavitev, za predstavitev Agencije za okolje njenih aktivnosti. Imam eh, eno konkretno vprašanje in dve splošni. Najprej, kaj počne Evropska agencija za okolje konkretnega za to, da bi izboljšali podatke, in da bi izboljšali to podatkovno bazo. Se veste, da dobimo zelo raznolike podatke in zanima me, kaj počne Evropska agencija za okolje v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi inštituti in pa za gospodarstvom, zato da bi imeli bolj enotne podatke. Da bi tudi več povedali, morda bi lahko več uh, povedali o tem, kako tukaj. Uh, sodelujete z gospodarstvom, z drugimi velikimi podjetji, z drugimi raziskovalnimi inštituti. Kako sodelujete z temi oziroma ali je to omejeno samo na univerze oziroma državno področje? Kako primerljivi so ti podatki, kako jih lahko ovrednotemo, zato da nam bodo dejansko dali več informacij? Uh, Pri našem vsakodnevnem delu se soočamo z številnimi različnimi mnenji, ocenami, ki se včasih diametralno razlikujejo in vedno se potem sprašujemo, na katero se lahko zanesemo. Potem, rekli ste, da se svet vedno hitreje spreminja. Zanima me, v kakšnem smislu pri svojem delu upoštevate te tehnične spremembe? Se pravi, soočamo se z vedno večjimi tehničnimi spremembami in te seveda vplivajo na vaše projekcije. Kako torej te tehnične spremembe um, upoštevate pri vaših napovedih, pri vaših projekcijah, kako te tehnične spremembe upoštevate pri vaših modelih in v kolikšni meri ste odprti do teh novih tehničnih razvojev, ko gre za razvoj in raziskave, pa tudi, ko gre za konkretno tehnično izvedbo. In pa še konkretno vprašanje, bil sem uh, uh, poročevalec za prioritetne elemente in vodo in uh, komisija je imela tukaj velike težave s tem, kako uh, bi upoštevali podatke o kemičnih sredstev v vodi, kako bi lahko imeli farma strategijo pri teh prednostnih snoveh. To je zelo velik izziv, to vpliva neposredno na farmacevtska podjetja in na politiko zdravja kot takšne. Ali tukaj že, ali tukaj že poteka kakšno pripravljalno delo? Hvala. Hvala, Kris Davis, dobi besedo. Uh, zelo na kratko, spoštovani direktor, prej ste zelo jasno povedali, da želite, da bi bila agencija tudi vključena v prioritete komisije in pa oblikovanje teh prioritet. No, moram reči, da nisem ravno pripričan, da komisija posluša agencijo. Lahko bi jo bolj. Sveda lahko komisija najame svetovalce za ocenje učinka in podobno, za posamečna vprašanja. Kako torej gledate na to razmerje med vami in pa komisijo? Ali mislite, da komisija ima potreben vpliv, glede na to, koliko sredstev namenimo tej agenciji? In kot drugo, če si pogledamo delo komisije v zadnjih petih letih. Tukaj sem že tri mandate v parlamentu in ogromno te zakonodaje um, je prihajalo na naše mize v prvem mandatu. Sedaj v zadnjem mandatu predsednik pravi, da sicer v našem odboru veliko delamo, zelo največ, ampak mislim, da je bila komisija tukaj bolj tiho. Niso pripravili tok, toliko dokumentov kot v preteklosti. Morda je res, da so že prej pripravili dokumente glede vode, zraka in podobno, torej sedaj gre samo za prenovo, za revizijo, ampak kakšen pristop bi morali obrati? Uh, ali še vedno potrebujemo koncentracijo na primarno zakonodajo, ali bolj na izvrševanje morda, ali bolj na to, da bi dejansko ustrezno uveljavljali zakonodajo, ali pa naprimer prostovoljne sporazume in podobno. V preteklosti se ni vedno izkazalo, da bi bili ti sporazumi ravno zelo učinkoviti. Hvala, Kris Davis. Drugih koordinatorjev ni v dvorani, tako da smo zaključili prvi krok vprašanj in dajemo besedo gospodu Bruj Nixon. Hvala. Hvala lepa za te pripombe, priporočila tudi. Bom poskušal odgovoriti na vse to. Najprej gospod Grebranti, glede proračuna. Pripravili smo prikaz glede na, glede na to, da bi proračun ostal isti. Torej, če poštemo inflacijo, bo ta proračun, sorazmerno gledano, se znižal za 10 odstotkov. Prav tako je treba upoštevati tudi to, da bomo morali krčiti osebe, imamo določene omejitve. Pogovarjali se bomo tukaj tudi z institucijami v Bruslju in te bodo tudi se odločale. Torej, to sta dva dejavnika, ki skupaj odločata. To pomeni, da bo treba tudi krčiti osebje, kar precej pravzaprav ali to potem lahko pliva na kaj bomo počeli? Ja. Kako bomo to počeli? Ja, tudi. Kako smo poskušali rešiti to težavo? Boste vprašali, ja, na dva načina. Sicer nismo v dokumentu izredno zapisali, kaj smo znižali oziroma skrčili, če se ne počnemo, pa so v dokumentu zelo jasne opcije. Torej, odločili smo se za eno ali drugo in res je, nekatere stvari bomo sedaj manj izpostavljali in po drugi strani se bomo bolj približali glavnim jedrnim dejavnostim. Prav tako bomo poskušali delovati pametnejše, tako da bomo sodelovali z omrežji na drugačen način kot v preteklosti. Naj vam podam en primer tega. Igrali smo zelo aktivno vlogo v panevropskem okviru pri Regions for Europe, pa tudi pri UNEC. Prav tako smo sodelovali v nekaterih globalnih eh, postopkih v preteklosti. Sedaj bomo poskušali to napraviti na bolj eh, stroškovno učinkovit način, tako da bomo porabili manj virov. Najbolj se bomo sredočili na te prispevke, ki lahko Evropa največ doprinese. To je, mislim, da naša ključna vloga. Prav tako bomo poskušali pozvati druge, da se naučijo iz naših izkušenj. Bolj to, kot pa da sporočamo naše izkušnje po svetu in pa da usposabljamo druge ter pa gradimo zmogljivost po svetu. Torej bomo to skrčili in se bomo bolj osredotočili na kakovost in kakovostne prispevke k temu delovanju, ter na najbolj bistvene vedike, ki jih lahko doprinesemo k temu procesu. Prav tako bomo predvsej v naslednjih letih zmanjšali svoj proračun za misije, prav tako bomo bolj učinkovito in smotrno uporabljali moderno tehnologijo, tako da bi um, imeli sestanke, ker ne bo treba fizično oditi na kraj dogodka. Več poti obstaja za vse to. No, ampak je pa res, treba se bo odločiti za eno ali drugo. Pri nekaterih stvarih dejali smo, da bomo to spremljali, interno spremljali in to je zelo pomembna točka tudi za menedžerje. Še vedno se vse skozi ukvarjamo s tem. Uh, ko se sedaj odločamo, ali bomo nekoga nadomestili, ali bomo nekoga na novo najeli ali ne, to bo mora biti zelo dobro premišljena odločitev. Sedaj imamo ta petletni delovni program in to bodo smernice. Torej, če se nekaj odločamo, je treba gotoviti, kakšen je prispevek in kako lahko tukaj kaj prihranimo. To ni ravno najbolj pozitivno sporočilo, sploh ne za naše osebe, seveda. Prav tako je to nekaj novega, kaj ti v zadnjih 20 letih je agencija samo na novo zaposlala osebje oziroma imela zvišanje proračun glede na prejšnja leta. Prav tako moram reči, da nam je bilo naloženega veliko dodatnega dela v zadnjem času. Potem gospod Grebrandi delno ste vprašali tudi to, kako se sedaj lotiti novih nalog v naslednjih letih. No, kot veste, imamo v Evropi postopek za te agencije, za nove naloge. In imamo mehanizem za to, da se na poti osebe, ki naj bi se ukvarjala s temi novimi nalogami. Sedaj bomo zato sodelovali s komisijo s tem v zvezi, tako da bi ugotovili, kako zagotoviti dostop do teh sredstev, ko se pojavijo nove naloge. Ampak ne moremo dodati novih, večjih nalog, če ne bo novih sredstev, kajti nasplošno mislim, da smo že precej zategnili pas in nima veliko možnosti. Potem um, boljša izmenjava znanja ter pa boljša komunikacija. Ja, na več načinov to lahko izboljšamo. Kot prvo, časovnica je pomembna. V zadnjem letu smo videli, kako zelo pomemben je časovni okvir pri naših komunikacijah. Naprimer, tukaj smo se vse skozi koordinirali z politike v Bruslu. Tukaj imamo serijo poročil in včasih sveda politiki težko preberejo vse te dokumente, ker ti so zelo obsežni, zato ta sporočila pošiljamo na različne načine, tudi infografika, potem določamo okvire na drugačen način. Ne vedno um, predstavljamo vsega v mikrogramih ali pa v kilometrih eh, na kvadrat, ampak poskušamo konkretno prikazati, kaj to pomeni za ta in ta sistem, kaj to horizontalno pomeni, kako bo ta politika vplivala na neko ekonomsko odločitev, kaj to pomeni za zdravje in tako dalje. Skratka, želimo vse skupaj bolje povezati v neko širšo sliko. Prav tako smo obrali drugačen inovativen pristop pri pošiljanju informacij vam. V preteklosti smo imeli precej razpršen pristop, praktično ste dobili informacije o vsem, ampak sedaj pa imamo bolj izpiljen način sodelovanja, ki lahko vi poveste, katere informacije dejansko želite. Potem naslednja stvar. Tudi vi obiščete agencijo. Ravno prejšnjo jesen so poslanci obiskali agencijo. Prav tako vas bomo seveda še enkrat povabili tudi v prihodnosti in se že veselimo, da bodo tudi odbori tega odbora prišli, eh, člani tega odbora prišli v Kibenhaven. In seveda lahko tudi mi pridemo sem v Brusel. Z veseljem vedno pridemo sem, če gre za eh, pogovore z institucijami, sploh z tem odborom Envi. Pa še eno vprašanje. Glede Um, odbora za podnebne spremembe in okolje. Mislim, da je to dobro sodelovanje. Sedmi okvirni program je akcijski program za um, okolje, ne za okolje in pa podnebne spremembe, ampak je to akcijski program za institucije. Tukaj se pogovarjamo s številnimi generalnimi direktorati v komisiji, pa tudi z drugimi institucijami. Torej, kakšno je bistvo tukaj sistema? No, sedmi program je jasen. Trenuten sistem porabe virov ni vzdržen in tako ne bomo mogli spoštovati omejitev našega planeta. Zato želimo eh, bolj učinkovito uporabljati vire, želimo vzdržno delovati in želimo pri energetiki, pri živilih, pri hrani, pri kmetijstvu, pri drugih zadevah delovati bolj sonaravno. In tako mislim, da lahko marsikaj izboljšamo, tudi prispeva k vaši razpravi tukaj v Bruslu. Potem osredotočnost na izvajanje aktov in pa potem še evropske inšpekcije, tudi o tem ste vprašali. Tukaj bi bil previden. DNK agencije pravi, da se ne upletamo v inšpekcije. Takšen je naš moto in mislim, da bi če bi to počeli, spremenilo eh, naše odnose s partnerji iz EONETA. Sedaj smo spostavili mm, omrežo zaupanja in kakovostnih podatkov. Imamo dostop do vseh mogočih informacij, potem se preverja kakovost in tako dalje na odprt način. Če bomo sedaj ta proces um, uporabili na drugačen način, da bo to del inšpekcije, potem mislim, da bi to zelo bistveno spremenilo našo vlogo. Moram reči, da mi nismo za takšno spremembo. Torej, posredujemo določene podatke ali drugi lahko uporabljajo te podatke za te namene. Seveda, potencijalno lahko. Sedaj se bolj ponovem, kot pa v prejšnjem petletnem obdobju, um, vključujemo v takšno oceno dela torej delo, ki je bliže izvajanju oziroma uveljavljanju. Potem učinkovitost porabe virov. Tukaj smo pripravili delo glede uh, ciljev z Eurostatom, um, OECD-em in pa IRC-em sodelujemo, torej skupnim raziskovalnim centrom. Prav tako sodelujemo tudi z Evropsko investicijsko banko pri teh zadevah, eh, tudi z EIB. Um, govorimo o tem, kako oni vlagajo v te projekte. Ali lahko hitreje pripravimo te kazalce o razvoju. To je za nas prioriteta. Za to leto je to gotovo prioriteta tudi glede na zeleno, zelen teden in pa delo komisije pred tem, zato vse skozi želimo podpirati delo komisije s tem v zvezi. Ampak je pa res tudi to, da če želimo prikazati neke trdne kazalce, če želimo narediti korak naprej, potem glede na to, kar se pogovarjamo z OECD in pa IRC, um, se je skazalo, da je to predvsem kompleksno delo. In po drugi strani um, se je potem treba včasih tudi izpostaviti um, kritiki. In mislim, da če želimo tukaj izboljšati zadeve, bomo morali za to porabiti še več časa, kot pa ga do sedaj. Uh, Ampak kot rečeno, imamo poročila, imamo kazalce, ki se nanašajo na učinkovitost virov in porabo energije. Torej, tukaj lahko še marsikaj storimo glede teh kazalcev. Potem Ludo Hlsbek. Ja, nekatere dejavnosti so se skrčile v proračunu in to je tudi del eh, sedmega okvirnega programa, nismo želeli zapisati izrednega seznama tega, kajti to ni bil cilj um, tega projekta. Potem znanstveni odbor. No, moram reči, da je to um, napačen vtis, to, kar ste povedali. Pravzaprav smo ravno kar um, zaključili intenzivno delo z znanstvenim odborom. Opravili smo številne delavnice, imeli smo dve srečanje z njimi in tako dalje. In pripravili smo petletni delovni program za njih. Torej, to pomeni, da smo sedaj uh, presegli ad hoc pristop pri njihovem delu. Sedaj imajo dejansko petletni splošni program, ki je v skladu z našim programom in sedaj se pojavljajo določena odprta vprašanja, nekatere kompleksne stvari in ravno te stvari so tudi sedaj v prihodnosti za njih bolj ključne in so del njihovega programa. Zato smo del tega strateškega pristopa skupaj z njimi. Potem IONET, ravno kar smo opravili pregled IONETA, imeli smo kar velik sestanek z nacionalnimi fokusnimi točkami. Sedaj želimo izboljšati angažiranost in pa učinkovitost z njimi. Vem, da tukaj lahko še marsikaj storimo, to je jasno, ampak je pa to del širšega dela, ki smo si ga zastavili za to naslednje leto 2014. Torej sedaj želimo izboljšati delovanje te počinkovitost. Tukaj mislim, da mora biti to dvosmerna ulica. Ionet ne more samo zagotavljati podatkov nam. To ni vse. Kajti, če je to tako, potem bi samo nekako izdelovali te podatke in to ni dovolj. Mi želimo še drugačne načine pristopa. Uh, sedaj leta 2015 naj bi začeli nov projekt in to bo odlična priložnost za to, da sodelujemo tudi z državami članicami za leto 2015. Delo Ioneta in pa NFP-jo bo tukaj zelo pomembno. Toliko glede tega. Potem naprej. Gospod Zeber, naslednje vprašanje. No, če sem nekoliko bo provokativen, bi dejal takole, da ste vprašali. Eh, kakšna vaša specifična dodana vrednost eh, glede na sodelovanje z drugimi glavnimi akteri, ko gre za zeleno rast, ko gre za gospodarstvo in takšna širša vprašanja? Takole ste vprašali. Naj povem tri stvari. Kot prvo, moramo ostati v okviru svojega mandata, to je tudi del uredbe. In uredba je tukaj zelo jasna. Tukaj delujemo na področjih, ki so povezane z okoljem, energetiko, trajnostjo in podobno. To so naša področja. Potem naprej. Um, moramo slediti pravnemu redu skupnosti. Spoštujemo uredbe, direktive, kjer mi moramo posedovati svoje znanje, poročati, posedovati podatke in podobno. Torej držimo se tudi akija. Potem naprej kot rečeno, sodelujemo z Eurostatom, z OECD-em, z Mednarodno agencijo za energijo in pa z drugimi. To mislim, da je naša prva povzava s širšo bazo podatkov oziroma z drugimi institucijami in organizacijami. To je eno. Potem naprej, kako se sedaj Evropa lotila podnebne politike, energetike, to je jasno del širših vprašanj, že samo po sebi, je to del širše slike. Zato vse skozi podpiramo komisije pri tem, kako se odziva na postopek semestra, evropskega semestra. Tukaj mislim, da smo blizu tistemu, kar ste vi preomenili. Prav tako tudi sodelujemo z uradom glavnih znanstvenikov, eh, predsednika Baroza. Zato mislim, da smo blizu glavnim razpravam, ampak v okviru svojega mandata. In to pomeni, da se osredotočimo na naše glavne teme. Pripravljamo sistemsko agendo in mislim, da je ta gotovo vezana na ekonomske in pa družbene probleme. Energetika, načini proizvodne, vse to je del tega širšega sistema. Zato mislim, da smo vedno bliže temu širšemu sistemu, ampak v okviru svojih pristojnosti. Potem eh, tehnološke inovacije, kako to vključiti, ste vprašali. Uh, pri CR smo si pogledali, kako hitro lahko dosežemo inovacije. To je pomembna tema, potem globalni kontekst, kjer to poteka, je tudi zelo ključna tema. To sta dva ključna dela CR-ja. Prav tako je to del dela znanstvenega odbora in če sodelujemo na takšen način, lahko tudi oblikujemo vizijo za prihodnost in gledamo dlje potem eh, farmacevtika, um, voda in pa povezava z zdravjem. Tukaj prvi pristop je naše delo glede zdravja in pa okolja, to je širša platforma. Gospod Hosbek, tudi vi ste to omenili, tukaj sodelujemo z znanstvenim odborom, pa tudi z nekaterimi drugimi. Med njimi, med temi um, odbori, uh, Eh, so tudi agencije, ki so v pristojnosti tega odbora, Envi, tudi z njimi sodelujemo. Potem eh, drugi odgovor na to vprašanje. Ja, to spremljamo v skladu z uredbami in pa direktivami, za katere smo pristojni, ko gre za to spremljanje, za ta monitoring. Dobivamo podatke, ki so del Akija pravnega reda skupnosti. Če bo sedaj AKI začel vključevati takšne nove podatke in dobimo nalogo, da to spremljamo, potem seveda je to naša naloga, da to dejansko spremljamo. Potem gospod Davis, naslednje vprašanje. Ali komisija posluša agencijo in kako na njih vplivate? Kakšen je ta vpliv? No marsik odvisno od številnih vprašanj. Bistvo našega dela je kakovost. To je naša prva odgovornost. Če ne bomo posedovali kakovostnih informacij, ki so zanesljive in ažurirane, potem pač ne boš imel veliko vpliva. To je jasno. Potem kot drugo. Zelo tesno sodelujemo tudi s komisijo sploh za GD za okolje in pa GD za podnebne spremembe, v zvezi s tem, kako bolj razumeti naše skupne postopke, torej kako skupaj posredujemo podatke za to, da se na koncu oblikujejo politike na podlagi tega. Pilotna študija glede um, kakovosti zraka v urbanih okoljih mislim, da je bila zelo pomembna, tudi ekosistemi, naprimer, takšen primer dela. In sedaj podpiramo, gde za podnebne spremembe in jim dajemo um, pomembne podatke glede UNFCCC. Mislim, da je treba najprej ugotoviti, kje se potrebuje kakovostne podatke in kako lahko pomagamo pri novih politikah. Prav tako je treba ugotoviti, um, kakšna je naša agenda za znanje in pa informacije. Uh, v teh dobrih devetih mesecih um, smo imeli več sestankov z obima direkcijama o tem, kako izboljšati to delo. Mislim, da smo dosegli določen vpliv, ampak mislim, da smo tudi po drugi strani področje imeli neodvisni. In ta neodvisnost se nanaša na naš pristop in tudi to, kaj sploh počnemo. To, kar počnemo, pa seveda mora biti zelo vezano tudi na same prednostne naloge, politične agente, programa tukaj v Bruslu. Zato mislim, da smo na pravi poti. Pri številnih temah je naš vpliv močnejši, kot pa bi si marsikdo mislil, po mojem mnenju. Potem še zadnje vprašanje. Ali sedaj pričakujete veliko novih zakonodajnih aktov No, ni naša naloga pripravljati uredbe in direktive, to veste. Prav tako, mi nismo prvi, ki bi prejeli takšno vprašanje, ali je treba nekaj pripraviti ali ne. Mislim, da lahko podpiramo zakonodajno delo na več načinov. Kot prvo, če si pogledamo eh, naprimer tla, kakšno je trenutno stanje tukaj, tukaj se ne vmešamo o postopek, ampak bomo pa izpostavljali, kje je potrebno dodatno delo glede uporabe zemlje, glede tal na splošno in pa kako je to povezano z um, urbano agendo, z ekosistemom, z prilaganjem podnebnim spremembam in podobno. To delo mislim, da bo tudi dobra podpora za novo zakonodajno delo na teh področjih. No, ampak, kot rečeno, mi ne pritiskamo na nikogar, mi samo posredujemo znanje, ki lahko podlaga za to. Potem ali sedaj potrebujemo še druge zakonodaje, za kaj drugega. Glede na sistemski program mislim, da moramo biti vedno dosledni in vedno se moramo osredotočiti na tipe eh, aktov, ki bi se lotevali sistemskih vprašanj. Ampak kot rečeno, mi ostajamo v okviru svojega mandata in posudujemo podatke tistim, ki se jim zdi, da je treba zastaviti novo zakonodajno delo. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa, gospod Bruniks. Sedaj imamo časovni problem. Imam še Franko Prodi, kolegico Mazej Kukovič, Sjusa Bas Alkaut in kolegico Ljubčevo. Vsi ste na seznamu govornikov, mi pa že 15 minut zamunje, zamujamo. Če se boste vsi potrudili, boste vprašali eno vprašanje, ne boste predolgo, eno vprašanje v eni minuti, eh, potem bomo lahko Potem boste imeli vsi priložnost postaviti svoje vprašanje in to bomo slišali še gospoda Bruniksa. Se vsi strinjate? Dobro, potem najprej dobi besedo gospod Castro Franco. Bom poskušal, gospod predsednik, gospod direktor, že prej ste odgovorili na moje prvo vprašanje glede nadaljnega spremljanja, bolj poklopljenega spremljanja, zato ne bi šel še enkrat na to. Veselim se vašega eh, petletnega dela oziroma programa za delo in želim vam veliko uspeha. Sedaj pa biotska raznovrstnost. EU um, zelo želi očitno povzati politiko in pa znanost na evropski ravni. Sedaj še to posebno velja tudi za biotsko raznovrstnost, enako velja tudi za uh, pobudo za globalno spremljanje okolja ter pa varstvo okolja. To je pomembno tudi zato, ker Evropska unija aktivno prispeva k znanstveni medvladni platformi za biotsko raznovrstnost in pa za ekosisteme. Kako bo Evropska agencija za okolje sodelovala z vso to platformo, znanstveno medvladno platformo. Hvala lepa. Hvala, zelo zgledno. Prosim, da se vsi zgledujete po kolegu Franku. Naslednja je Viktorijo Prodi. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, da ste omenili program Kopernikus. Uh, a reference uh, uh, to solid. Hvala lepa, da ste omenili tla in pa Kopernikus. Mislim, da je to zelo pomembna zadeva glede prilagajanja podnebnim spremembam. Mislim, da moramo tukaj hitro doseči napredek, kajti to je zelo resen problem. Potem še ena očitna težava. Trajnost oziroma zdržnost sistema. Če malce ozelenimo vse skupaj, to ne bo dovolj. Eh, moramo spremeniti celoten način delovanja civilizacije, kar pomeni, da je treba poštevati nematerialno blago, ne samo materialno blago za potrošnjo. Treba se osredotočiti na dostojanstvo človeka in pa na skupno dobro. To je bistvo. In mislim, da je tudi vaša naloga, da date te signale. Torej, da rečete, da se treba zlasti skoncentrirati na to, kar sem sedaj omenil. Hvala lepa. Als nächstes spricht dann die Kollegin Kukovic. Eh, in eh, hvala lepa, direktor, za vaše izčrpno poročilo in povdarek. Eh, in okay. <clears throat> Eh, hvala lepa eh, predsednik in hvala tudi vam direktor za izčrpno poročilo in eh, tudi poudarke na viziji. jaz imam vprašanje ki je zelo običajno zelo enostavno pa vendar me hkrati z zdravjem zelo skrbi podpiram veliko tega, kar ste povedali, ampak ali imamo ali imate tudi ocene vplivov na konkurenčnost evropskega gospodarstva? Kajti to seveda mora iti z roko v roki in hkrati, če govorimo o viziji do leta 2050, eh, ali imamo oceno, kako pridelati dovolj zdrave hrane, s poudarkom na dovolj zdrave hrane za deset 10 ali enajst milijard eh, svetovnega prebivalstva. Hvala lepa. Hvala. Kolegica Susa. Hvala lepa gospodinu Brojningsu. Hvala lepa gospodu direktorju. To je bila res izvrstna predstavitev večletnega programa. Hvala lepa za to. Imam pa vprašanje, ki se razteza od običajnega do bolj konkretnega. Zanima me, kako lahko vse te stvari izvajamo v praksi. Me skrbi me predvsem morje, Jadransko morje, Sredozemsko morje, Črno morje, razmere v teh morjih. Države v okolici teh morja niso vse članice Evropske unije. Zato me zanima, na kakšen način nameravate izvajati vse te ukrepe? Omenili ste tudi IONET, zdaj ste rekli tudi, da temelji na zaupanju in ne na izvajanju zakonodaje, vi zato namreč niste pristojni. Zato me res zanima, kako boste poenotili politike na tem področju. Dank, Bas Hvala, Bas Eichhout. Mm, Hvala lepa. Gospod direktor, eno splošno vprašanje imam cenim agencijo za okolje in delo, ki ga upravljam, ampak če si pogledate zadnjih pet let. V Bruslju smo se na politični ravni pogovarjali o precej kompleksnih in težavnih vprašanjih. Vedno smo bolj govorili o političnih instrumentih. Naprimer, ali želimo en cilj ali tri cilje po 2020, kaj naj storimo z ilokom, biogorivi, kaj naj storimo z ETS-om, vse se res osredotoča na politične instrumente. Tudi sami ste rekli, da smo nekako v slepi ulici v tem trenutku. Želimo si, da bi v prihodnosti bolj učinkovito uporabljali vire, da bi tudi gospodarstvo bilo bolj zeleno. Najbolj pomembna vprašanja niso kazalniki, ampak katere instrumente si lahko privoščimo, da se razreši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 Ja, ko gre za okolje, moramo delovati predvsem preventivno, izogniti se moramo tveganjem. To je veliko bolje, kot pa da ukrepamo šele naknadno. Mislim, da potrebujemo nove modele, nove metode za ocene učinka in ocene tvegan. Te potrebujemo zato, da bi zaščitili okolje. Moje vprašanje se glasi, ali imate dovolj zmogljivosti oziroma ali imate dovolj potencijala, da se boste lahko tudi v prihodnosti soočali s temi nalogami. Ti modeli so pomembni tudi za države članice. Na ta način se lahko te izogne od veganjem. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod direktor, splošno vprašanje imam. Evropska agencija za okolje je pred približno enim letom objavila zelo dobro poročilo, ki smo si ga tudi mi želeli. Namreč, kaj se bo zgodilo, če bomo prepozno začeli izvajati načelo previdnosti in predvidevanja. Zanima me, kaj ste storili s temi odličnimi zaključki iz poročila. Zanima me, ali ste previdnostno načelo začeli bolj izvajati. Sama imam občutek, da se izvaja vedno manj. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende. Hvala, s tem smo končali krok vprašanj. Besedo dajemo spet gospodu Hansu Bruniksu. Prosim, budite kratki. Hvala, bom skušal biti kratek in odgovoril na vprašanja, ki ste jih zastavili. Gospod Franko, kje pa je? Aha, se upravičujem. Torej, ekosistem sistemi, analize, storitve, biotska raznovrstnost, spremljanje rezultatov na področju biotske raznovrstnosti in tako naprej. To bomo vključili v informacijski sistem za Evropo. Intenzivno sodelujemo tudi z globalnimi platformami, ki že obstajajo. Pravzaprav sem se včeraj sestal z UNEP-om. Pogovarjali smo se, kako lahko Združeni narodi prispevajo svojim delom temu, kar mi počnemo. Tip platforma je nekoliko bolj znanstvena, potem imamo tudi različne metode na voljo, ti so večinoma oblikovane v New Yorku in se proces vodi tam. Tu so tudi informacije in podatki, ki jih vključujemo v platformo, ki jo vodijo Združeni narodi večinoma iz urada v Nairobi. Tako da bomo seveda vse to upoštevali pri agendi. Gospod Prodi, se opravičujem, ker sem bil nekoliko prepozen s prevodom. Kopernikus, tla. Tu ne gre zgolj za zadeve, ki bi bile omejene na tla. S Kopernikusom naj bi delali tudi na prilagajanju podnebnim spremembami in na drugih vprašanjih trajnost ste omenili, da tu ne gre zgolj za to, da bi nekaj zeleno pobarvali, se strinjam. Ta prehodna perspektiva je vključena v delovni načrt in mislim, da smo upoštevali tudi to, kar ste vi izpostavili. Potem so tu družbene spremembe. Družbene spremembe bodo zagotovo povezane z človeškim, s kulturnim kapitalom in tudi številnimi drugimi zadevami. Tako da je vse to na našem radarskem zaslonu. Tu skušamo skupaj z drugimi oblikovati proces, v okviru katerega bi lahko pridobili znanje in ocene, s katerimi bi podpirali agendo. V 20. stoletju se mi zdi, smo predvsej dobro delovali pri številnih vprašanjih, vendar nismo bili dolžni upoštevati omejitev. V 21. stoletju pa upam, da bomo še naprej dobro delovali, dobro živeli, je pa res, da moramo upoštevati tudi omejitve. In to je velik premik v sami politični paradigmi. Potrebujemo pa tudi ustrezno znanje za to. Potem, gospa Kukovič, glede zdravja. Še naprej bomo delali na zdravju, tudi na bolj integriranih ocenah očinka, kako je to povezano s konkurenčnostjo, z zeleno agendo. Osredotočali se bomo na številna vprašanja. Povezani smo tudi s procesom semestra, to podpiramo. Mi smo neke vrste integrirana agenda. Drugo, sodelujemo tudi z drugimi, zagotavljamo to bazo znanja, zato da se oblikuje resnično zeleno gospodarstvo. Potem globalni izziv, ki je povezan s tem. V prihodnje bo verjetno konkurenčnost morala temeljiti na tem, da upoštevamo tudi izzive nizkoogličnega gospodarstva. Upoštevati je treba tudi to, kako učinkovito se porabljajo viri, kako odporni so naši sistemi in vse zadnje smo že zelo blizu omejitev. Če bomo k malu prešli na gospodarstvu, ki temelji na ekologiji in na inovacijah, bomo lahko našli pot ven in tudi prevzeli vodilno vlogo, vsaj do določene mere, tudi na svetovni ravni. Kazalniki zelenega dela v narekovajih gospodarstva bi morali biti usmerjeni k ustvarjanju bolj konkurenčnega sistema. Se pravi, držati se moramo svojega mandata, nimamo zmogljivosti Eurostata ali drugih, da bi opravili bolj makroekonomske študije in druge revizijske študije. Delali bomo tudi na gospodarskih in finančnih orodjih, sem sodijo zeleni davki, sistemi subvencij. Mislim, da je to ta del finančnih orodij, s pomočjo katerih bomo ustvarili zeleno konkurenčno gospodarstvo. Biti moramo skromni, se zavedati tudi svojih omejitev. Potem pa še vprašanje gospe Šujce. Kako lahko to znanje uporabimo v praksi? Veliko tistega, kar počnemo, je povezano s posredovanjem znanja. Preverjamo, ali se zakonodaja skupnosti izvaja, kako to vpliva na okolje v Evropi in tudi na državljane v Evropi, bi rekel. Tako da so to zelo koristne zadeve. Namreč preverjamo, kako so politike med seboj povezane, kako se izvajajo, ali dosegamo cilje, ki smo si jih skupaj zadali v Evropi. Tako da je to zelo praktično tudi za delo poslancev in tistih v komisiji, ki se s tem ukvarjajo. Naj povdarim, da je to zelo praktično tudi za tiste, ki delajo na ravni držav članic, da lažje upravljajo svoje delo. Vaše vprašanje glede mori. Všeč mi je to vprašanje, zato ker smo ravno kar sodelovali na HOP konferenci pred dobrim tednom. Posredovali smo tudi svoje poročilo s tem v zvezi, Opravili bomo še eno oceno kakovosti morij in oceanov v Evropi. K temu bi rad dodal še to, da sodelujemo tudi s Konvencijo za Črno morje. To povezujemo z obzorjem 2020, sodelujemo z Barcelonsko konvencijo, konvencijo iz Kaspijskega morja in Sredozemsko konvencijo, ker želimo tudi preko NV vzhod in jug partnerstv pridobiti informacije želimo vključiti tudi države v okolici Sredozemlja in Črnega morja. Mi nimamo nobenega vpliva na politični razvoj na tem področju, skušamo zagotoviti platformo znanja, s pomočjo katere lahko podpremo vsa morja. Smo pa res zauzeti tudi za to morsko agendo. Gospod Eichhout. Razprave o političnih instrumentih so verjetno bistvene. Ko sem bil politični znanstvenik na, v prejšnjih funkcijah, sem se s tem ukvarjal, kako stvari kalibrirati, kako se jih lotiti. Delo, ki ga upravljamo pri ocenjevanju tega, kaj se dogaja s politikami in kje smo, se to nanaša na prva dva instrumenta, torej kako politike delujejo in tako naprej. Opravljamo delo pri zelenih davkih, pa tudi delo na subvencijah. Tam najdete jasne reference. Pripravljamo tudi agendo o ocenjevanju politike. Tu sodelujemo s komisijo. To je po našem mnenju druga plat medalje. Če se želite bolj osredotočiti na izvajanje politike, na ocenjevanje politik, je to pomemben del sestavljanke. In ko ocenjujete politike, se običajno ocenjuje izbira instrumentov in to, kako instrumenti delujejo. Tako da bomo z delom, ki ga upravljamo, podprli to agendo, sodelujemo pri tem. Všeč mi je bilo tudi vaše vprašanje o tem, ali pripravljamo kazalnike ali potrebujemo več. Sam menim, da potrebujemo več. Tisti, ki nas kličajo, in od nas zahtevajo kakšne podatke ali ocene, pravijo, da to potrebujemo, mi pa pravimo, da bolj posedujemo znanje. Merilnike uporabljamo in kazalnike zgolj zato, da ocenjujemo svoje delo, ne pa zato, da se kopiči količina podatkov. Še zadnje dve vprašanje, če se ne motim. Gospa Ljubčeva. Se upravičujem, če sem zmaličil vaše ime. Preventivni pristop do tvegan in negotovosti. To je bilo omenjeno tudi v zadnjem vprašanju, če se prav spomnim. Po našem mnenju je to ključno načelo osnovanja politike v Evropski uniji, kot to opredeljuje Lizbonska pogodba. Veliko dela smo že opravili na tem področju v preteklosti, v prihodnje pa se moramo osredotočiti na to, kaj ta agenda o tveganjih prinaša seboj. Ali imamo nove metode, da, ali imamo vire za to. Ja, tesno sodelujemo z znanstvenim odborom, tudi z drugimi skupnostmi znanja. Sodelujemo tudi s skupnim raziskovalnim centrom. Oni imajo namreč večje zmogljivosti za modeliranje kot mi ker se ne ukvarjamo toliko z modeli. Je pa res, da je to tudi vključeno v našo agendo. Še zadnje vprašanje. Gospe Panajotov. Sam bi rekel, da previdnostno načelo jemljemo resno, ker je to eno od ključnih načel evropske okoljske politike in snovanja lete delamo na tem, da bi organizirali konferenco v Bruslju, kjer bi si izmenjali zamisli. Učimo se tudi iz preteklih lekcij 1, 2 in 3. Tisto, kar smo že storili v preteklosti, bomo uporabili tudi za prihodnje napovedi do 2020, 30 in celo do 50, kaj nas čaka, kakšni izzivi bodo in tako naprej. Tako da je to še vedno v samem središču naše agende znanja. Hvala. Hans Bonings, Hvala lepa Hansu Bjurniksu za obsežne odgovore. Želim vam veliko uspeha pri izvajanju vašega delovnega programa. Upam, da bomo tudi še vedno tudi naprej sodelovali dobro z odborom za okolje, ker smo ob koncu mandata, se vam zahvaljujem za vaše delo v zadnjih mesecih, moram pravzaprav reči. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu gre za nova živila, poročevalec je James Nicholson, ki dobi besedo eh, kot poročevalec. Najlepša hvala, predsedujoči. 18. decembra lani je, kot veste, komisija predstavila predlog o reviziji uredbe o novih živilih. Dolgo smo čakali na to. Velika večina odbora se verjetno zaveda tudi prejšnjega poskusa, da se spremenijo pravila o novih živilih. Marca 2011 smo bili neuspešni, svet in parlament se takrat nista uspela dogovoriti v spravnem postopku. Verjetno veste, da je komisija izključila kloniranje iz novih živil, predstavila je tudi ločen svežen predlog s tem v zvezi decembra lani. No, predlog komisije večinoma izhaja iz točke, kjer sta delo zaključila svet in parlament leta 2011. Poročevalci in poročevalci v senci so opravili odlično delo. Predlog o novih živilih naj bi nadomestil trenutni sistem ozemnega priznavanja z osrednjim postopkom odobritve v Evropski uniji, zlasti, ko gre za tradicionalna živila, ki prihajajo tudi iz tretjih držav, za katera vemo, da je njihova poraba varna. Vzpostaviti želimo tudi sezname Evropske unije dovoljenih novih živil. Določbe o opt-inu pri novih živilih upoštevajo tudi zadnje znanstvene in tehnološke dosežke. Evropska unija se trenutno zanaša na postopek ki je bil primeren za oceno očinka, vseeno pa ostaja kar nekaj družbene frustracije. Namreč včasih imamo občutek, da želimo kupiti inovativnost v evropski prehrambeni industriji. Upam, da bomo skupaj s svetom uspeli oblikovati uredbo, ki bo dosegla svoj namen in ki bo tudi spodbudila inovacije znotraj tega industrijskega sektorja, ki je res zrel za napredek in razvoj. Kot sem že povedal, Številna pomembna vprašanja so bila obravnavana na zadnjem procesu leta 2011. Sicer to ne pomeni, da lahko sedaj spakiramo in gremo domov. Predlog iz leta 2013 nam ponuja priložnost, da nekoliko bolje izpilimo ta predlog, da obrnemo čisto vsak kamen na poti. Sicer še ne moremo potrditi časovnice za ta predlog, počakati moramo na volitve, lahko pa predstavim nek grob okvir, ki ga imamo v mislih in upam, da ga bomo izpolnili. Danes imamo prvo izmenjavo mnen. Če bom še enkrat izvoljen, kar je v rokah mojih voljivcev, pa bom junija in julija o tem z veseljem poročal. Julija bo šla zadeva v prevajanje, izmenjava mnen v odboru septembra, sredi septembra javna predstavitev, rok za uložitev predloga sprememb konec septembra, glasovanje v odboru oktobra in upam, da bomo potem dosegli sporazum v prvi obravnavi. To je vse zelo optimistično, tudi podvrženo določenim pogojem, ampak takšen okvir sem si sam zastavil poročevalci v senci so me podprli pri moji prošnji v odboru, da bi službe parlamenta dokončale oceno učinka. Namreč ne želimo, da bi spregledali katerikoli znanstven napredek. Že leta 2008 je bila namreč pripravljena ocena učinka s tem v zvezi. Kolikor vem, so koordinatori to odobrili. Hvala lepa vsem za to, ker je to res pozitiven korak. Upam, da bodo stvari zaključene v tem obdobju, ko se mi pripravljamo na volitve. Po mojem mnenju bi moral ta predlog biti neka vrsta platforma za inovativnost, odpraviti je treba breme z pleme, pleč, pleč eh, inovatorjev. In aspects, scope, key... Področje uporabe ključna merila za ocenjevanje novih živil in nova živila kot takšna. To so tri ključne točke. Seveda se moramo dogovoriti o vseh novih živilih. Že leta 1997 je bilo sprejeto to pravilo. Oceniti je treba tudi to, kaj je pravzaprav novo živilo. Mislim, da še obstaja nekaj manjevrskega prostora pri definiciji novih živil, treba je zagotoviti pravno varnost za industrijo. Odpravili smo nekatere kategorije v smislu opredelitve živil na podlagi tega, ali so namenjena uporabi potrošnikom. Sedaj pa prehajam na prvo točko, ki je zame pomembna, delegirana pooblastila za komisijo. Komisija je tista, ki lahko opredeli posamezne definicije kakršnakoli sekundarna zakonodaja bi morala biti najprej predmet obravnave z vidika tega, kako bo vplivala na industrijski sektor. Ne smemo razširiti obsega uporabe uredbe o novih živelih, vsaj ne bi smeli preseči okvira, o katerem sta se dogovorila parlament in svet. Uloga držav članic. Številne države članice so prispevale precej strokovnega znanja na tem področju, predvsem, ko gre za status novih živil. Tudi za subjekte, ki delujejo v sektorju novih živel, smo ponudili kaj, nekaj znanja. EFSA sodeluje s svojimi mnenji, še posebej, ko gre za naprimer udeležbo javnosti v pogovori z industrijo. Sam sem pripravljen pročiti tudi možnost, da bi vključili seznam zavrnenih novih živil. Ta seznam bi moral posredovati številne informacije glede zavrnitve novih živil, tudi tradicionalnih živil iz tretjih držav, znano zgodovino uporabe. Tudi posamezni poslovni subjekti in predstavniki industrije bi morali biti o tem obveščeni. Tako da za zaključek naj povem samo to, da bi morala nova živila priti na trg. S tem predlogom pa bomo spodbudili tudi rast. Se že veselim izmenjave mnen. Hvala. Vielen Dank. Damit beginnen wir jetzt. Hvala. Sedaj začenjamo z razpravo. Najprej so na vrsti poročevalci v senci. Gospa Ajuzo. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem poročevalka v senci skupine ELS. Še enkrat govorimo o istem. Po letu 2010, ko je bil zavrnjen ta predlog, Ponovno se pojavlja problem kloniranega mesa. O tem so se pogovarjali tudi s svetom. Hvala lepa kolegu Nikolsonu za sestanek, ki ga je organiziral pred nekaj dnevi. Takrat nam je uspelo doseči dogovor glede ocene učinka in tudi glede tega, da bi morali nekje sredi septembra organizirati javno razpravo o tej zakonodaji, ki je res zelo pomembna. Hvala lepa tudi komisiji za novo besedilo. Novo besedilo je veliko bolj jasno. Zdi se mi, da je tudi bolj usklajeno s skupnim stališčem, ki je bilo objavljeno leta 2010. Občutek imam, da bodo pogajanja sedaj veliko bolj enostavna. Tisto, kar me skrbi, pa je naslednje. V prvem členu, no, to je neke vrste prehodni pomislek, v prvem členu omenjate, da bi na trg uvedli tudi klonirane živali, da je to skladno z direktivo O tej direktivi se še pogajamo oziroma se še nismo niti začeli pogajati, ker niso bili imenovani poročevalci. Zato se sprašujem, če ne bi morda z omembo te direktive v uredbi uvedli neke vrste pravno vrzel. Kar zadeva nova živila. Že poročevalec je rekel, da je opredelitev novih živil podobna, kot je bila tista v preteklih predlogih. Se pravi, nova živila so vsa živila, ki se pred 15. maj 1997 niso v večjem obsegu uporabljala za prehrano ljudi. Ta tematika je predvsej dvoumna. Stvari lahko tolmačimo na tak ali drugačen način, kar pomeni, da bi lahko nastali pravni problemi v poglavjih o odobritvah govorite o relevantnih dejavnikih. Kaj to pomeni? Mislim, da bi morali to formulacijo nekoliko bolj natančno opredeliti. Zakoniti relevantni dejavniki. Kaj to pomeni? Ali bomo stvari bolj natančno opredelili v delegiranem aktu ali morda kasneje? Mislim, da bi morali to v besedilo vnesti. V parlamentu nismo naklonjeni delegiranim aktom, še manj izvedbenim aktom. Namreč v okviru teh aktov sprejemamo zakonodajo, ki pa jo lahko potem komisija bistveno spreminja s pomočjo delegiranih aktov. Tako da nam to povzroča kar nekaj težav. Ampak to pravzaprav ni povezano eh, s tem predlogom. Strinjam se s tem, kar je storil gospod Nikolson z zavrnenimi živili, ki prihajajo iz tretjih držav. Z nami je danes tudi komisija, zato bi komisijo prosila, da pojasni te stvari, ki so povezane z zavrnenimi novih živilih. Sama prejemam sporočila, telefonske klice, pozive o intervjujih glede insektov. Ne vem, kaj se zgodi, če se v tretji državi, naprimer, nek insekt uporablja kot živilo že več kot 25 let. Ali bo ta insekt obravnavan kot novo živilo, ali bomo tega insekta, naprimer, zavrnili zaradi ne vem katerih razlogov. Še ena zadeva in o tem sprašujem komisijo. Uh, Kaj je s temi odobritvami? Odobritve bodo splošne in časovno neomejene. Kaj pa, če bi najprej opredelili petletno obdobje, zlasti, če gre za primere, kjer je treba zaščititi podatke. Potem me zanima še nekaj, kaj je s temi odobritvami komisije, ali gre tu za odobritve za trženje ali kaj drugega. Kaj to pomeni za odobritve, ki so bile nedavno sprejete in se omenjajo v prvem seznamu uredbe? Ne vem, ali namerava komisija uveljaviti izključni rok za živila, ki bodo odobrena na podlagi čeno 4, 5 ali 6 uredbe z leta 98 ali boste to uveljavili samo za nova živila, ki bodo odobrena na podlagi nove uredbe in za katera bo veljala tudi določba varstva podatkov. Občutek imam, da bi tu potrebovali neke vrste prehodno določbo, vsaj za to vrstne primere. Sicer pa podpiram predlog komisije, zdi se mi, da je uredba izjemno pomembna, zato moramo storiti napredek. To je pomembno ne samo z vidika potrošnikov, temveč tudi z vidika industrije in tehnološke inovacije. Hvala lepa. Gut. Si bi hotel še to? Še eno? Ja. Dan. Fudi Lib. Hvala. V imenu skupine Alde, Korin Lepaš in potem Kartika Liotard. Prosim vas, vem, da gre za pomembno temo, ampak eh, pazite na čas drugače ne bomo mogli dokončati dnevnega reda. E, zelo kratka bom, gospod predsednik. Pet točk, zelo na hitro. Kot prvo, vloga nacionalnih agencij. V tem predlogu so nacionalne agencije posem izginile. Kar nekaj primerov pa kaže na to, da nacionalne agencije lahko zauzamejo predvsej drugačna stolišča kot EFSA. Ne želim postavljati pod vprašaj osrednje vloge EFSE, ampak vseeno bi morali poskrbeti za ustrezno izmenjavo informacij in za sodelovanje z nacionalnimi agencijami, tako da prosim vključiti agencije, nacionalne agencije nazaj v besedilo. Druga zadeva. Kloniranje ni več omenjeno v besedilu. Sprem jima se specifična zakonodaja za kloniranje, to bo trajalo kar nekaj časa, tega se vsi zavedamo. In v tem prehodnem obdobju bi morali v besedilu predvideti, da moramo za vsa, klonira, vsa živila, ki so narejena iz kloniranih živali, zahtevati posebno odobritev. Uh, kaj se dogaja z delegiranimi akti in izvedbenimi akti. Komisija lahko spreminja stvari samo z delegiranimi akti, ne z izvedbenimi akti. Četrta zadeva, upravljanje s tveganji. Komisija bi morala upoštevati tudi okoljski učinek, kako bodo nova živila, zlasti nanotehnologija, vplivali na okolje. Potem pa peta točka, zaupnost podatkov. V vsakem primeru moramo najti boljše ravnotežje med varstvom podatkov v industriji in zagotavljanjem informacij javnosti. Mislim, da poročilo RUS zahteva, da se opravi ocena učinka na zdravje ljudi in na okolje. Ta ocena učinka bi morala biti dostopna vsem. Zavedam se, da bi industrijski podatki morali ostati zaupni, kar pa zadeva vpliv na zdravje ljudi in na okolje, to pa bi moralo biti javno. Hvala. Povedala sem vse. Hvala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 v obravnavi nismo uspeli priti dogovora, pravzaprav iz dveh dogovorov. Zakaj nam ni uspelo? Najprej je šlo za vprašanje kloniranja živali za prehrano. Parlament je menil, da takšne živali ne morejo biti klonirane in zato je prepovedal tudi izdelke iz kloniranih živali in potomcev kloniranih živali. Svet pa je bil mnenja, da tega sploh ni treba označevati in da potem potrošnik tega tako ali tako ne bo vedel. To smo sedaj izvzeli iz predloga. No, sedaj je še vedno zapisano v predlogu živila iz kloniranih živali in zato to obravnava naš odbor. Potem drugi razlog, zakaj prvi dogovor ni uspel, je naslednji. E, razlog so bili delegirani akti. Komisija je želela aktualizirati seznam novih živil z izvedbenimi akti. Parlament je bil mnenja, da je pravzaprav ta seznam najpomembnejši pri tej uh, zakonodaji, zato smo mi želeli vse skupaj urediti z delegiranimi akti. Ja, trenutno se zdi, da je to kar eh, horizontalna tema v parlamentu. Veliko predlogov je spremenjenih zaradi izvedbenih aktov in mi potem raje želimo delegirane akte. Komisija je pri predlogu o novih živilah us, eh, komisija je upoštevala željo parlamenta, ni pa upoštevala naše, naših predlogov pri 7, 8 in 11. Parlament se je v drugi točki strinjal z eh, svetom, zato je smiselno, da imamo sedaj predlog, kjer so vključene, ponovno vključene vse točke, o katerih smo se že dogovorili z svetom. Če bo obstajal problem pri delegiranih ali svetbenih aktih, pa bi morali upoštevati tudi zahteve in argumente parlamenta. Ampak to se ni zgodilo. Komisija je kot otok, izolirana in vedno počne isto. In to obžalujem. Verjetno bo trajalo spet šti, tri ali pa štiri leta, spet se bomo morali pogajati in ponovno se bomo morali pogajati o nekaterih točkah, o katerih sta se parlament in svet že dogovorila, naprimer tudi, ko gre za nanotehnologijo, za nova živila in tako naprej. potem spremenilo. Spremenile so se tudi določbe, ko gre za tradicionalna živila iz tretjih držav, čeprav sta se tudi o tem parlament in svet že o tem dogovorila. Škoda je, da se nismo, dose, da se nismo držali že doseženih dogovorov. Upam, da se bomo lahko dogovorili s komisijo, ko gre za delegirane in izvedbene akte, ampak enostavno to prav gotovo ne bo. Eh, Hvala lepa, nisem imela na voljo prevoda, zato nisem slišala, da ste me poklicali. Gospod predsednik, smo sredi zelo pomembne razprave. Po eni strani se ukvarjamo z inovacijo, se pravi inovacijo vključujemo tudi na področje živil, po drugi strani pa moramo zaščititi potrošnike, jih pomiriti glede vseh zadev, ki jih morda skrbijo in zaradi katerih imajo pomisleke. Eno vprašanje je že izpostavila kolegica Lepaš, sama bi se vrnila nazaj na to. Namreč povezava z nacionalnimi agencijami, Meni se zdi vse lepo in prav, da je v veljavi osrednji postopek, centraliziran postopek, vseeno pa mora biti povezan z nacionalnimi agencijami. Zato me zanima, ali obstaja kakršnakoli mo možnost, da se nacionalne agencije pritožijo, če imajo drugačno stališče o novih živilih. No, kljub centralnemu postopku bi država članica morala imeti možnost na podlagi novih podatkov, začasno prepovedati trženje novega živila na svojem ozemlju, če meni, da bi lahko takšno živilo ogrozilo potrošnika. Vsaj za prehodno obdobje bi to moralo veljati. Določeno vprašanje se tu res zahteva, postavljajo. Naprimer, pri novih živilih je pomembna sestava, kaj je z živili iz tretjih držav. Nekatera kitajska živila, tudi tiste, ki so uporabljali tradicionalni kitajski medicini, želijo priti sedaj na evropski trg kot živila. In mislim, da bi morali tudi na ta vprašanja ustrezno odgovoriti. Hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo komisija. Gospod ali gospa Čorči. Hvala lepa, moj primek se izgovori Bruđi, ampak sem vseeno razumela. Opravičujem se, naš direktor ali direktorica je morala iti na sestanek. Zahvaljujem se vam za vse predloge. Srčika našega predloga je, da želimo biti platforme za inovacije v Evropi, zlasti za majhna in srednja velika podjetja, ki igrajo pomembno vlogo pri živilih. Ampak seveda ne smemo inovati sprejemati na račun eh, varnosti prehrane. Zato želimo izboljšati to uredbo. Pravzaprav želimo vse skupaj poenostaviti. Eh, želimo uvesti hitrejše sisteme odobritve. Še bolj pomembno pa je to, da v to vključujemo države članice. Vse bodo obveščene o možnosti prošen za odobritve. Prav tako bodo države članice sodelovali pri postopku odobritve skozi postopek komitologije, pravzaprav bodo sodelovali, prav tako bodo sodelovali pri koordinaciji in pri primerih tradicionalnih živil. Če bodo želele tretje države na evropski trg uvesti tradicionalna živila in če temu ne bo ugovarjala nobena država članica, potem bo ta izdelek odobren. Torej, mi ne želimo izključiti nacionalnih agencij, ampak želimo vzpostaviti sistem, ki bo prijazen tako, da, tako do inovacij in pa zagotavlja tudi varnost. Kar se tiče kloniranja. Izključili smo vsa vprašanja kloniranja, saj to urejamo v nekem drugem svežnju o katerem se bomo ločeno pogajali. Seveda je možno, da predlogi o kloniranju ne bodo sprejeti dovolj hitro, da bi ta predlog izključil živila z, eh, um, iz kloniranja. Če bo sprejeta direktiva o tem, bi lahko imeli predtržno odobritev na tem področju. To bi lahko bila možnost, katero bi lahko zagotovili, da ne bo nekega pravnega vakuma. Potem, kar se tiče prehodnega obdobja, smo sprejeli nekaj določb, ki omogočajo gladek prehod iz stare uredbe na novo. Pri tem pa moram vedeti naslednje. Tudi če imamo posamezne odobritve, so te posamezne samo do določene mere. Imamo namreč tehnokratski pristop. Potem, ko dobite uh, določeno odobritev, lahko vsak drug uh, obrat oziroma podjetje na tem področju zahteva isto odobritev, če je ta odobritev. Uh, odobrena, potem lahko da ta izdelek eh, vseeno dan na trg. V novem predlogu pa predlagamo naslednje. Če neko podjetje razvije neke inovativne podatke, če je na osnovi inovativnih raziskav eh, izdelala neko novo živilo, potem dajemo temu podjetju, da da ta izdelek na trg za obdobje pet let in je v tem obdobju edino podjetje, eh, ki izdeluje ta izdelek. Razen, če podjetje samo dovoli drugim podjetjem, da uporabi podatke za izdelavo tega živila. Tukaj moramo prav tako predvideti določeno prehodno obdobje, ampak zato imamo v predlogu predvidene določene ukrepe živila iz tretjih držav. Eh, to je ostalo v besedilu. Tradicionalna živila in pa kmetijska živila so predmet sistema opozarjanja. Če so dovoljena, bomo to, zastavili, bomo to ustavili na seznam Evropske unije. Razlika od prejšnjega predloga pa je, da za voljo jasnosti in razumevanja predlagamo, da bi imeli en sam seznam živil, ki jih bomo odobrili na podlagi novega besedila o novih živilih. Te odobritve spadajo v tri kategorije. Najprej dobite recimo prošnjo in eh, potem je živilo vrčeno na seznam. Potem lahko dobite prošnjo, kjer je časovni rok omejen, ali pa odobritev na osnovi obvestila in potem je tam zapisano, da je to uvrčeno na seznam na podlage obvestila. Imamo torej ta seznam. Če bodo podjetja želela dati proizvode na trg, večinoma bodo odobrite univerzalne, bodo torej lažje konzultirala samo en seznam kot pa različne odobritve. kar se tiče definicije. Uh, gre za definicijo, ki se navezuje iz tis, na tisto iz leta tisoč, iz, iz direktive 97. Um, kategorije, ki jih predvideva obstoječa uredba, so včasih zavazujoče. Imamo primere naprimer žuželk, ki lahko spadajo bodi si v eno kategorijo ali pa v neko drugo. Cilj zakonodajalca v tistem času je bil ta, da če nekih eh, živil še ne poznamo dovolj dobro, so ta smatran za nova živila in morajo biti podvržena kontrolam. Ta seznam pa ne sme biti ovira za inovacije, prespodbuda. Na ta način lahko podjetja dobijo zaupanje potrošnikov na nacionalni in na evropski ravni. Na ta način lahko zagotovimo, da nova živila, ki prej niso bila uživana v Evropi, so um, na podlagi tega dokazano varna in lahko z njimi trgujemo v Evropski uniji. No, uh, seveda imamo tukaj še občutljivo vprašanje delegiranih in izvedbenih aktov. Člani, ki spadajo k izvedbenim aktom, aktom uh, ustrezajo kriterijom, ki jih predvideva um, uh, dotična zakonodaja, gre za izvedbene akte, ki, s katerimi izvajamo kriteriji, je, ki so določeni v uredbi. Mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj. Zahvaljujem se vsem poslancem za zanimive pripombe, ki jih bomo upoštevali pri svojem delu. Če bo vse šlo dobro, bomo dobili dogovor v prvi obravnavi. Hvala, želi poročevalec še kaj dodati, gospod Nikolson? Hvala. Samo nekaj kratkih pripomb. Vem, da nam zmanjkuje časa. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so podali svoje pripombe, zlasti poročevalcem v senci. Oni so podali nekaj pomembnih pripomb, ki jih bom skušal upoštevati pri naslednjih tednih in mesecih. No, takrat se bo pokazalo tudi, če obstajajo kakšna področja, kjer obstajajo določene pomisle, ki skrbi, če bo prišlo do kakšnih sporov, takrat se bomo morda morali zazreti v preteklost, ampak sedaj ni trenutek, eh, da bi govorili na veliko o delegiranih aktov. Tudi meni niso všeč, mislim, da je težko z njimi delati, ampak to je širši argument. Eh, o tem se moramo pogovoriti pri tem poročilu, pa še marsikje drugije. Zahvaljujem se vsem za prispevke, veselim se sodelovanja z vsemi kolegi. Upam, da bomo še pred koncem leta dobili pozitiven rezultat. Hvala. S tem je razprava zaključena. To temo bomo obravnavali še po evropskih volitvah. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu za danes do povdne. Gre za eh, točko 7. Uvedba in delovanje rezerve za stabilnost trga za sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov. Poročevalka je Sofija Okoni. Vsi Eh, prosim, proračevalke in pa vse, ki, se, ki ste se javili, ki besedi, da ste kar se da kratki, tako da bomo imeli dovolj časa tudi za komisijo. Gospa Okonni. Hvala lepa. Ob 13.13 moram iti na vlak, zato bom kar se da kratka. Kolegice in kolegi, danes začenjamo novo etapo razmišljanja o evropski politiki glede energetike in podnebnih sprememb priporočilo Evo Zemenski smo pravili veliko dela glede um, energetike in pa podnebnih sprememb do 2030. To se še vedno nadaljuje, sedaj pa pripravljamo nov akt iz svežna 22. januarja. Tukaj gre za torej, um, rezerve na globalnem trgu oglika. Ta trg je ključen del evropske podnebne politike. Zelo vesela sem, da lahko skupaj poiščemo rešitve za stabilizacijo tega trga. Evropski trg oglika je umeten trg, ki smo ga spostavili iz političnih razlogov, zato je treba politično odročiti način delovanja in to usklajeno ter trajnostno. Ta vzpostavitev Evropskega trga za oglik je enaka kot naprimer to, da um, se v nekaterih občinah plačuje za parkirišča nekaj podobnega. V preteklosti je bilo nekaj brezplačno, naprimer, um, torej v enem primeru je to parkirnina, v drugem primeru je to oglik. Sedaj pa bo to plačljivo, tako da bi regulirali negativne učinke te dejavnosti in pa oglika. V obeh primerih gre za politično odločitev in to je potem oblikovalo nov trg. In to je potem umetno oblikovan trg, tako lahko rečemo. Prej sem omenila parkirnino in to pomeni, da potem Um, zaprt trg in cena se ne spremenja. Posebnost evropskega trga za oglik pa je naslednja. Kvote so določene z politično odločitvijo um, za več let, potem potreba po kvotah je odvisna od ekonomske situacije ter pa naložb v emisije toplogrednih plinov. In ta trg se danes sooča z izjemno nizko ceno oglika ni prave prepoznavnosti glede tega, kaj so glavni problemi, kajti naložbe so ponovadi načrtovane na daljši rok eh, ali pa zelo, zelo dolg rok celo, naprimer v energetiki je to že tako. Eh, backloading je tukaj um, okvirni načrt za 2030 za energetiko in podnebne spremembe in to je preveč delen pristop za to problematiko. Ni zadosti celosten. Ta trg eh, se sooča tudi z tveganjem velike volatilnosti. Uh, te kvote eh, se zelo spreminjajo, ponudba pa je vedno ena in ista. Prav tako je problem tudi eh, prestop od tretje do četrte faze, kajti lahko se od 2020 do 2021 eh, zelo zniža stopna razpoložljivih kvot. Sedaj Evropska komisija je pripravila nov predlog in tako bi poskušali odgovoriti na naslednji dve težavi. Kot prvo predlaga se vzpostavitev tega sistema um, rezervnih kvot, torej da bi znižali nihanja tako na vzgor kot tudi na vzdolj. To bi počeli torej po letu 2021. Prav tako se je predlaga tudi um, uravnotežen prehod med različnimi fazami. Torej na eni strani bi leta 2021, um, 2021 in 2022 um, bi dali te kvote na trg. mislim, da potrebujemo zelo poglobljen razmislek o tem, eh, brez kakšnih prevelikih čustov, ampak analitično moramo razmisliti o tem. Mislim, da na vsak način potrebujemo mehanizem za regulacijo evropskega trga oglika. Ja, to je jasno, ampak vseeno pa je vedno, še vedno veliko vprašanj odprtih in se že veselim vaših pripomp na to, kot prvo, kako ne bi sploh um, delovala uh, ta zakonodaja. Prva možnost je eh, avtomatično upravljanje presežkov oziroma pomankanja kvot. To predlaga komisija, to je prva možnost. Potem drugo, eh, vzpostavitev banke eh, na evropski ravni za kvote v obliki neodvisnega organa. In seveda so potem še druge ideje in če ima kdo še kakšne nove zamisli, prosim, kar povejte. Potem še eno neposredno povezano vprašanje. Ali se moramo izogniti oziroma zagotoviti um, javni nadzor takšnega mehanizma? Naslednje vprašanje. Ali na takšen mehanizem deluje na letni osnovi, ali je to dobra rešitev ali ne, potem, da bi um, krepili rezervo za leto N plus 1, torej rezervo za leto N plus 1 in sicer na podlagi um, N minus 1 leta. Ali to morda ne bo premalo fleksibilno, prepočasno, kako se izogniti temu, da ta mehanizem ne bi postal nekakšen labirint? brez prave koristi, če lahko tako rečem. Sedaj je treba govoriti torej o izvajanju mehanizma, ampak še pri tem pa mislim, da moramo izmenjati mnenja o glavnih ciljih, ki jih moramo doseči ravno s to novo zakonodajo. Osebno naj povem, da moramo poskrbeti predvsem za pravno gotovost, to je zelo pomembno za naše gospodarske družbe za tretje obdobje. To pa še ne pomeni, da ne moremo razmišljati tudi o mehanizmu za prehod, za um, konec tega obdobja in potem. Moramo zagotoviti učinkovitost, smotrnost, potem um, berljivost oziroma smiselnost tega mehanizma in ta trg oglika je ključen temelj evropske politike za področje podnebnih sprememb. Tudi to je ključno. Potem naslednje. Naš cilj je da bo razprava ravno obratno kot pri backloadingu. Potrebujemo bolj racionalno razpravo brez prevelikih čustev in to se začenja danes. Vsi lahko povemo svoje mnenja, tako da pridemo do najboljše srednje poti. Tako da bi na koncu poskrbeli za to, da bo evropski trgoglika trajnosten, vzdržen in bolj stabilen. In da bo to potem najbolj um, ekonomičen način za to, da bi znižali emisije CO2 v Evropski uniji. Seveda ne moramo preveč um, sedaj na dolgo in široko razpravljati, kajti pred nami so že volitve, ampak sedaj mislim, da je prava priložnost za to, da začnemo to razpravo. Potem bomo videli, um, kako bo šlo naprej. Upam, da se bomo um, o tem pohvalili ponovno, ko se upam, da vrnemo. Ampak do takrat pa prosim za vaše mnenje. Frau Kollegin, ich war der Berichterstatter für Backloading. Die Kommission. Gospa poročevalka, bil sem poročevalec za backloading in uh, vprašali so me, ali bi lahko to uveljavili še do božiča, to je bilo leta 2012 in potem sem vprašal, ja, do katerega leta pa, no upam, da bo vam uspelo hitreje napredovati pri tem poročilu. Danes popovdne bomo morali spet sprejeti pomembno odločitev, ko gre za schemo za certifikate za, em, za emisije CO2. No, eh, o tem bomo tudi še morali se odločiti. Peter Lize. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, Hvala. Gospod predsedujoči, ne bom govoril o tem, kaj se bo zgodilo danes popovdne. Želel bi podpreti Sofijo Okoni, njen pristop je odprt in konstruktiven. Še vedno se soočamo z istim problemom. Backloading nam je pridobil nekaj časa, ampak še vedno je veliko certifikatov pri trgovanju z emisijami, ki jih je preveč. Če želimo biti resni pri investiciji v podjetja z okoljsko prijaznimi tehnologijami in če želimo poslati pomemben signal uh, v svet, da resno mislimo za podnebnimi spremembami, če želimo preprečiti, da se države članice zatečejo k dragim rešitvam, ne pa k evropski, potem bi morali delovati v eh, smislu oziroma bi morali. Um, delovati, tako kot je predlagala Sofi Okoni. Lahko seveda predlagamo še nekaj izboljšav. Imam vprašanje za komisijo. Eh, kritiki, predvsem zeleni, so govorili, da ta predlog ne bo rešil naših težav. Še vedno imamo presežek, še eh, do leta 2020 bodo ti presežki ostali če komisija ne bo uveljavila cilja 40 odstotkov od leta 2020, eh, pravijo, da ta cilj ne bo dosežen in da bo možen samo cilj 33 odstotkov. Jaz se s tem ne strinjam. Podnebna politika ne, ni samo emisija za trgovanje z emisijami, ampak imamo tudi porazdelitev bremen. Uh, Tudi to bo pokazalo svoj učinek do leta 2030, zato se ta izračun ne izide. Ampak vseeno prosim komisijo naj preveri ta argument in naj pove, ali je to res, da bodo certifikati tudi po letu 2020 ostali na trgu oziroma ali bomo rešili ta problem z tem predlogom. Hvala lepa, Bas Aikaut. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala poročevalki Okoni. No, ta razprava se bo nadaljevala tudi še po volitvah. Kar se tiče rezerv za stabilnosti, za stabilnost na trgu. Zeleni smo nekoliko razočarani, ker uh, za predlogom komisije mi imamo načelne pomisleke pri ETS-u. Uh, eh, vsi so govorili o backloadingu, to nam je kupilo nekaj časa. Uh, Uh, no, časa nam sedaj spet zmanjkuje, ampak rekli smo, da bomo potem imeli poglobljeno razpravo o reformi ETS. ETS. Dobili pa smo samo predlog, ta predlog komisije. Upam, da ima komisija še kaj v rokavu, zato da se bo lahko odpravila probleme uh, Eh, ki obstajajo pri ETS, da ne bomo vsega rešili s to rezervo za stabilnost trga. No, če si ogledamo to rezervo, gre za klasičen primer premalo prepozno, predvsem prepozno. Če si ogledate ocene učinka komisije, um, no, ponavadi se na to opremo tudi pri predlogih, morda komisija tega ni naredila, mi pa bi želeli to narediti. Če bomo imeli, če imamo v tem trenutku za, dva, za dve milijardi preseškov in če bo to zaraslo do leta 2020 na 2,6 milijard preseška, potem je to tako velika količina da vsega skupaj ne bomo rešili, tudi ne leta 2030, tudi takrat bomo še vedno imeli presežek teh certifikatov. Dobro, rezerva za stabilnost lahko nekoliko pomaga, ampak ne dovolj. Um, jaz bi si želel, da bi komisija šla dlje. Kar se tiče rezerve za stabilnost, tukaj se postavlja vprašanje, kakšna pravila bodo veljala glede tega, kako bodo šli certifikati v rezervo in kako ven. Potem sprašujem se, zakaj komisija predlaga, da bi se to začelo šele leta 2021. Že sedaj imamo tako velik presežek, zakaj bi čakali toliko let, preden bomo začeli ukrepati. In pa še pravila, o vstopu. Komisija predlaga 12 odstotkov. To je nekoliko čudna številka. Zakaj 12 odstotkov? Lahko bi si zmislili tudi 12,3 odstotke ali pa karkoli že pač. Uh, Glede na to, da je presežek tako velik, bi morali hitreje uh, certifikate spraviti v to rezervo za stabilnost, morda bi lahko začeli z 15 odstotki. In pa, če potem sproščamo te certifikate, bi morali uh, prilagoditi ta procent tudi procentu uh, dovolilnic oziroma certifikatov, ko, so, ko bodo spravljeni v, v obtok. No, ampak preden začnemo razpravljati o natančnih pravilih, moramo vedeti, kakšne dodatne ukrepe lahko pričakujemo. Po našem mnenju potrebujemo stalno rezervo. Eh, govorili smo o 900 milijonih za um, backloading. Te, to volilnice več ne bi smele nazaj v obtok, po našem mnenju. Torej vse to je pomembno pri tem, ko določamo, kaj gre v rezervo za stabilnost in kaj ne. Potrebujemo več jasnosti strani komisije. Sicer ne bomo imeli jasnosti glede pravil o rezervi za stabilnosti. Potrebujemo več jasnosti strani komisije in enka za spremembo bi se želel tudi več. Uh, torej bolj ambiciozen predloge. Chris Davis. Ja, hitro bom moral oditi, ker me čaka naslednji sestanek. Hvala uh, eh, Sofi Okorni za uvodne pripombe. Dobro, kot, uh, če bi naj schema ETS delovala kot regulatorni mehanizem. Dobro, to je vse lepo in prav nihče temu ne ugovarja. Ampak, če se v parlamentu razpravlja o ETS, se vedno pojavi vprašanje same potrebe po obstoju ETS. Enako se je zgodilo pri backloadingu. Namen ETS-a je zagotoviti, da pride do zmanjšanja emisij za nekaj več kot 7 odstotkov na leto. Pri dokumentu pa komisija povdarja, da je treba za oglik zastaviti tudi ceno. Dobro, to razumem. Dejstvo je, da če ne bo oglik dobil določene cene, kako naj potem eh, spodbujamo naložbe zasebnega sektora v nizkooglično gospodarstvo brez raznih subvencij. No, ampak, ko enkrat začneš govoriti o, <laughs> o cenah, uh, ko enkrat začnejo vsi jamrati in uh, pravijo, ne tako pa ne gre. Čeprav je cena trenutno 6,5 evrov, ne vem, Eh, ocene predvidevajo, da bo ta mehanizem zvišal ceno oglika za približno 33 odstotkov, ne vem. Lahko se predstavljate, da bo prišlo do eh, upora industrije, lobistov, ki bo rekli, ne, nikakor ne moremo uh, se soočati z porastom cene oglika za 30 odstotkov in zato se moramo proti temu boriti. Če bomo torej imeli ta boj, zakaj se ne bi potem uh, res borili? Uh, kot je rekel Bas Eichhout, zakaj ne priznamo, da obstajajo uh, osnovne napake pri tem sistemu? Zakaj ga potem ne spremenimo? Zakaj vse skupaj uh, puščamo za leto 2020. Zakaj ne bi z mehanizmom začeli že leta 2017, ki je verjetno najzgodnejši datum, ko bi lahko ta mehanizem začel veljati? Potem, kaj je za predlogi za prenos certifikatov iz backloadinga v ta mehanizem? Se pravi, če se bomo že eh, kregali o prihodnosti evropske podnebne politike, potem se moramo lotiti problema pri izvoru, ne pa da uporabljamo neke minimalne popravke, ki so morda uh, koristni sami po sebi, ampak dejansko ne privedejo do naložb v nizkooglično gospodarstvo. Hvala, Kris Davis, François Grostet. No, Hvala. Sem sveda poslušala Sofijo Konin pa njena posnila. Evropska komisija nam predlaga rešitev za to, da bi zagotovili večjo predvidljivost za obdobje 2021 do 2030. Torej, vzpostavljena bi to rezerva za stabilnost trga. To naj bi bil zasnovan kot mehanizem, utemeljen na pravilih in ciljih. In količina bo vedno avtomatično prilagojena trenutnim pogojem, pogojem, ki bomo naprej opredelili. Torej, ne bo to več del zakonodajnega postopka um, za plus in minus in to me zelo moti. Ta rezerva za stabilnost trga naj bi delovala tako, da bi sprožili prilagoditev teh letnih količin kvot um, za razpise. Ko bo um, ta količina kvot um, večja ali pa nižja, od prej opredeljene številke oziroma razponate številke. Tukaj mislim, da se v glavnem vsi strinjamo. Glede, že prej smo si zastavili predvsem ambiciozne cilje, zato da bi do leta 2030 zmanjšali te izpuste toplogrednih plinov. Moramo spomniti komisijo na naslednje. Glede, ne smete pozabiti na konkurenčnost pri oblikovanju svoje energetske politike. Gospodarsko konkurenčnost tukaj naj bi zniževali izpuste. Eh, leta 2008 do 2020 um, smo imeli cilje, ki so bili manj dragi, kot pa bi bili cilji za obdobje 2021 do 2030. Zakaj? To, kar je bilo zadosti enostavno, um, sedaj je bilo v redu. Enostavne stvari so bile že opravljene, sedaj od na, sedaj naprej pa bo um, ta del naloge precej težji in tudi dražje, torej posredno. Ta mehanizem za stabilnost naj bi bil torej bolj osredotočen na rezervo za kvote, bolj to kot pa za stabilnost cen. ETS mora biti v skladu s pravili trga in sedaj ne moremo kar um, ogroziti delovanja proizvajalcev, obrtnikov in pa vseh tistih, ki so zelo intenzivno odvisni od energetike ta sektor in e da se mora biti na daljši rok bolj pregleden in ne more oni prenašati vsega bremena na evropski ravni. Sedaj EU sveda si je zastavila veliko potezne cilje, v redu, ampak EU eh, e sveda se stavila samo 11 odstotkov vseh globalnih izpustov toplogrednih plinov. Zato sem vesela um, zadnje odločitve, da bi stabilizirali merila za sektore, ki so vzpostavljeni temu trgu oglika. Uh, to mislim, da je dober element in prava odločitev. Imam določene pomisleke, kot vidite. Glede, ne smemo preveč um, glasno sprejmati takšnih zavez, kajti potem bo morda to težko pospremiti in uh, dejansko zvesti v praksi, sploh za naše gospodarstvo. Hvala. E, dziękuję bardzo. Gospod Hübner. Od kolegov včasih. E, Hvala lepa. Sistem scheme za trgovanje se spusti je sistem, ki temelji na trgu. In to bi moralo dobro delovati. Backloading je bil namenjen stabilnosti cen. Sedaj pa imamo tukaj predlog za to, da naj bi tisto, kar smo dali izven trga, um, to naj bi sedaj ločili in to naj bi dali v posebno banko, v poseben organ in potem to naj bi nekako posredno umetno določilo neko stabilnost. Ne vem, kakšna evropska zakonodaja tukaj sploh uveljavi. Um, nekaj sprejmo, potem pa čez par tednov ponovno to želimo spremeniti. Moram reči, da sploh nimamo zadosti informacij o tem, kako učinkovit je backloading vse skozi pravimo, ja, želimo rešiti podnebje in zemljo, ampak kako bomo to storili? To se treba vprašati, kajti se zdaj se zdi, kot da um, smo malce pod vplivom mil. Hvala. Ja, pogosto se govori o umetnem, da bo ustvarjamo umetni trg, da ne smemo posredovati. Ja, ampak mi pravzaprav posredujemo na vsakem trgu, to je naša naloga. Vsak dan posegujem, posegamo na trg in ne vem, zakaj tega ne bi naredili pri schemi ITS. O predlogu je uredno razmisliti, dobro se mi zdi tudi predlog iz Združenega kraljestva, čeprav oni niso vedno vodilni pri eh, podnebni politiki. Eh, torej, morda bi morali eh, nekako omejiti tudi cene, zastaviti minimalne cene. Kris, ne vem, mislim, da imate v Združenem kraljestvu od lani spodnji prak za ceno oglika, morda bi lahko tudi zastavili zgornjo mejo, potem bi lahko vsa podjetja načrtovala Eh, in vedela, kaj je maksimum in kaj je minimum. To bi lahko uvedli in potem bi bili še pravzaprav blizu raju, če bi nam to uspeli. Kar se tiče backloadinga, nam je bilo od vsega začetka jasno, da gre samo za kupovanje časa. Zanima me, kaj bo odločil naslednji parlament, Zanima me tudi, kaj ima zapovedati kolegica Slingberg iz komisije oziroma še predtem kolegica Gardini. Hvala, predsednik. Zelo kratka bom. Kolegica Grostet, pa tudi kolegica Jolanta sta dobro predstavili moj način razmišljanja. Mene močno skrbi ta Evropa ki še naprej napreduje s tem, da predstavlja predloge, s katerimi pretirano obremenjuje celoten produktivni sektor. Na voljo imamo 2020, cilje s tem v zvezi, da naj bi povečali in okrepili tudi stebr obrtnikov, na 20 odstotkov naj bi se stvari povečale, vendar se mi zdi, da je to najslabši možni način, kako se lotiti doseganja tega cilja. Zato se mi zdi, da bi morali predvsem ta cilj postaviti kot prednostni cilj. Naša celina se pravzaprav sooča z dezertifikacijo, če lahko temu tako rečem. In pravimo tudi, da naj bi z 20 odstotki dosegli tisto, kar nam bo omogočilo, da se izognemo katastrofi. 30 odstotkov je sicer dobro, manj kot 20 odstotkov je čista katastrofa in če boste na tak način predstavljali Evropo državljanom, ne bo dobro. Evropa ne spreminja smeri. Evropa še naprej samo otežuje stvari. Evropa še vedno meni, da je prva v svojem razredu, ampak mislim, da če boste šli po tej poti, boste katastrofalno obremenili gospodarstvo in tudi obrtniški sektor. London ima svoj city. Če bi 20 let nazaj govorili državljanom o teh zadevah, bi se nam smejali v obraz. Mislim, da bi morali govoriti tudi z državljani, z podjetniki, z obrtniki. Sama se z njimi pogovarjam, omenjam minimalne cene, potem tudi pragove, omenjam finančne trge. Uh, in razumite, da se spoh več ne razumemo. Zato vas res prosim, da še enkrat razmislite o zadevah. Smo na samem začetku, zato predlagam, da bolj poglobljeno in kompleksno razmislite o teh vprašanjih. Ne moremo razmišljati zgolj v osko omejenih okvirčkih. Vedno govorimo o MSP-jih, da so MSP-ji pravzaprav tkivo našega gospodarstva, da jim želimo pomagati pri rasti. 20 odstotkov BDP-ja se naj bi pridobil iz obrtniškega sektora. Če bomo izvajali te okoljske politike, ki so prednostna naloga, s tem se strinjam in se tega zavedam, bomo žal zgrešili cilj, ki smo si ga zastavili. Ta cilj pa je ključnega pomena, če želimo uveljaviti blagostanje, delovna mesta za državljane, ki še naprej trpijo zaradi delokalizacije, zaradi izgube konkurenčnosti, zaradi izgube delovnih mest. Okolje in industrija se morata povezati, se dopolnjevati. Ta pristop je po mojem mnenju popolnoma zgrešen, tako da predlagam, da širše razmislimo o tem. Äh, Hvala, gospa Gardini, sedaj pa dobi besedo komisija. hvala predsednik no vem da ni veliko časa ampak najprej bi se vam zahvalila vam in pa odboru ter pa parlamentu za to da ste hitro začeli izvajati backloading kajti ravno zato smo lahko prejšnji teden začeli ta program uresničevati kar potem pomeni da bomo tudi vedeli kakšne bodo učinki backloadinga čimprej to razpravo smo končali in prav zaradi tega smo lahko sedaj začeli s eh, strukturnimi ukrepi, ki so tukaj pred nami. In to je del širše razprave pri backloadingu. Tudi januar ste pripravili um, poročilo o načrtu za 2040 za energetiko in pa podnebne spremembe. Sedaj tukaj razmišljamo še o drugih prilagoditvah za ETS, naprimer sprememba pri linearnih faktorjih če bi torej dejali, da bi do 2030 znižali izpuste za 40 odstotkov. Če bi spremenili linearne faktore, bi tudi lahko spremenili ravnoteža, ki so še vedno v ETS, ampak še vedno to ni zadosti. Ocena učinka za 2030 pa tudi um, naša ocena učinka za stabilnost um, trga oziroma rezerva za stabilnost, obe ti oceni to kažeta, da to še ni zadosti. Uh, V preteklosti smo že govorili o tem in prav zato je komisija sedaj pripravila ta nov zakonodajni predlog, da bi vzpostavili to rezervo za stabilnost trga. V svetu smo o tem že začeli govoriti, enako tudi v tem parlamentu. Upam, da boste čim prej um, začeli obravnavati ta predlog nekoliko pozneje v letu. Dolgo časa smo se pogovarjali o tem um, skupaj z vsemi zainteresiranimi um, akteri proučevali smo različne možnosti in komisija tukaj mislim, da dobro pretehtala vse te možnosti, ki so izhajali iz razprave. Eden izmed elementov je, da bi zagotovili um, za tretjo fazo neko regulativno gotovost, tako da bi vsi akteri pri ETS imeli zadosti manevrska prostora um, pred morebitnimi spremembami in pa pred začetkom veljavnosti teh novih predlogov pri rezervi za stabilnost. Zato smo želeli, da se um, to začne izvajati še leta 2021. Kot pa je povedala gospa Okoni, imeli bi še določbo, ki tudi uh, obravnava um, morebitno ponovno vzpostavitev po koncu let tretje faze. Komisija se je skozi želela ohraniti čim večjo stabilnost za tretjo fazo. To velja tudi za konkurenčnost, kot je povedala gospa Grostet. Res je, komisija je že pri okviru za 2030 že v sporočilu dejala, da veljajo enaka merila in pa enake predpostavke za nov seznam. Tudi za vidika konkurenčnosti je komisija obrala enak pristop, torej regulativna gotovost ter pa stabilnost tudi pri tej tretji fazi. Potem naprej, <clears throat> zakaj se nismo odločili za kakšno drugo možnost, o katerih smo tudi govorili, vsaj na katerih, naprimer eh, banka za oglik ali pa osredotočnost na cene. No, iz teh razprav z akteri je postalo jasno, da je ta um, seznam odvisen od tega, kako bo vse skupaj pregledno in kako diskretno bo. Sedaj si akteri želijo čim bolj predvidljiv sistem, ne pa toliko nihana kot v preteklosti. Če bi imeli takšno banko za oglik, bi to sveda tudi um, veljalo, da ima ta določeno diskrecijsko pravico za odločanje, treba je potem določiti mandat in podobno. In akteri niso tega želeli, niso želeli še enega političnega organa, ki bi se umešaval v takšno sprejemanje odločitev. Potem še nekaj, ta nižja cena. To je. Yeah ekonomski mehanizem na trgu deluje, kot ste že sami povedali, seveda posledujemo tukaj na trgu, ampak če bomo določali najnižjo možno ceno, oziroma tudi po drugi strani najviši prak, potem bi odpravili kakršnokoli fleksibilnost na trgu. Pri delovanju ETS-ja v krizi smo videli, da je kar običajno, da se takšen sistem prilagaja trenutni gospodarski sliki. Torej, če je manj um, gospodarske dejavnosti, to pomeni manj potreb po dovolilnicah in to se potem tudi odrazi v znižanih cenah. Akteri so torej tukaj gledali to kot na prednost, da imamo nihanja cen. Če bi sedaj določili um, najnižjo možno ceno, potem bi akteri torej um, energetika in industrija, um, plačali višjo ceno. Torej, na koncu se je cena precej znižala in to je bilo dobro za njih. In mislim, da se gledali s tem strinjajo. Potem še nekaj vprašanj v zvezi s tem, kdaj bi napravili pravo, pravo reformo, korenito reformo. No, seveda je treba še obravnavati druga vprašanja pri ETS-u po letu 2020. Seveda komisija se tukaj vključuje v splošno še razpravo vse do leta 2030. Tudi za takrat ne gre samo za ETS. Eh, torej za 40 odstotkov naj bi znižali izpuste do tega leta, kot predlaga komisija in to potem tudi pomeni eh, znižanje izpuste v nekaterih drugih sektorjih, ki še niso del ETS-ja in to potem tudi odgovarja na vprašanje gospoda Lizeja, torej 33 odstotkov zmanj 40 odstotkov pri tem presežku sektorjev, ki so izuzeti iz ETS-ja vključiti. Nekateri pravijo, ja, se dajmo ta presežek v sistemu in to potem pomeni samo 33 odstotkov. To je bolj teoretična predpostavka oziroma argument, kajti to potem predvedeva, da bi izpustili izpuste tako zelo povišali, da bi bila celotna rezerva izčrpana, um, tisti, ki so izven ETS-ja, sploh ne bi ukrepali. In to mislim, da ni realističen argument. Potem še druge spremembe za ETS. Te bi tudi vključevali v razpravi za sliko do leta 2030. Kaj to pomeni? Da lahko tukaj pri tem predlogu naredimo korak naprej. In tukaj gre za spremembo same zasnove torej to je um, ukrep, kjer ne bo obžalovanja. To je um, neutralno in to ne vpliva na same ambicije. Bomo tudi o ambicijah prijeta se še govorili v prihodnosti, tudi o matičen drugem, ko bomo prišli na razpravo o kontekstu za 2030. In seveda bodo tudi predsedniki države vlad govorili o tem za 2030 in potem bo to treba pretvoriti tudi, tudi v zakonodajne akte. Bomo še prišli na to. Ta predlog um, je predlog, kjer ne bo nobenega obžalovanja, bo šlo to po svoji poti. Bomo govorili tudi o konkurenčnosti um, po letu 2020 in pa o drugih zadevah, ampak um, seveda pa zelo cenimo to današnjo prvo razpravo, tako da se tudi pogovorimo o podrobnostih uh, te rezerve za stabilnost, o um, zgornji meji, o pravilih, kako bi to delovalo v praksi in tako dalje. In tako dalje bi govorili o tem, zakaj smo se odločili za 12 odstotkov, zakaj smo se odločili za takšno zgorno mejo, eh, ampak se pa lahko enkrat prihodnjič pogovorimo o tem. Hvala lepa, predsednik. Dank, Hvala, s tem smo zaključili današnjo razpravo. Naša kolegica Okoni teče na vlak, upam, da ga bo ujela. Eh, mi smo z, raz, z razpravo zaključili. Zahvaljujem se kolegom in komisiji, čaka nas veliko dela, tega se bomo z veseljem lotili. Vidimo pa se ob 15. uri, ko bomo glasovali. Hvala tudi tormačem za potrpljenje.